Good morning, colleagues. Um... Dobro jutro, kolegice in kolegi. Preden začnemo z današnjim sestankom, naj vas eh, spomnim, mislim, da se vsi zavedate, da je danes 22. marca 2017 eh, prva obletnica enega najtežjih dni zgodovine. Belgije in Bruslja grozljiv teroristični napad na letališče Zaventem in eh, metro postaja Malbek. 32 ljudi je umrlo, več kot 300 jih je bilo poškodovanih v eksplozijah. V tem odboru imamo posebno odgovornost eh, povezavi z okoliščinam teh dogodkov. zato bi izrazil zahvalo vsem, ki so se ukvarjali z obvladovanjem te situacije. Izrazil pa bi se žalje tudi vsem prijateljem in družinam eh, žrtev. Ob desetih danes je, nas je predsednik parlamenta povabil, da se zberemo pred eh, hemiciklom, pred plenarno dvorano, torej. Zato bi predlagal, da prekinemo sejo ob 9.55, eh, tako da, bomo, da se bomo lahko vsi izbrali pred eh, plenarno dvorano. Ob 10.15 pa bomo nadaljevali z delom. Upam, da se s tem eh, strinjate in upam, da bomo zaključili to točko do 9.55, tako da se bomo lahko pridružili ostalim pred plenarno dvorano na povabilo predsednika parlamenta. Če se torej lotimo našega dnevnega reda, najprej bomo sprejeli dnevni red. Moram povedati, da imamo nekaj sprememb. 13. točka glede švicarskega referenduma o prostem gibanju je predstavljen točki 11.12 glede predstavitve trenutnega stanja trialoga in Eh, pogajanj bo potekala 17.45-14. točka glede pravne države na Polskem bo ob 17.45. Če nimate nobenih pripomp, je dnevni red sprejet. Kar zadeva jezikovni režim, danes ne bomo imeli danščine, matinščine, hrvaščine in galščine, pa tudi žal ne je jutri. Jutri bomo imeli elektronsko glasovanje ob 12. Tato, da vas prosim, da seboj prinesete elektronske kartice za glasovanje. Tako smo že pri tretji točki, to je prva točka na dnevnem redu, sebinska točka, gre za predstavitev večletnega programa gospoda Ferenca Banfija, ki je izvršni direktor Cepola. Gospod Banfi bo predstavil večletni program. Kot veste, je CEPOL Evropska agencija odgovorna za usposabljanje uradnikov na področju preprečevanja odkrivanja in preiskovanja kaznjivih dejanj, ki je bila okrepljena leta 2015 v skladu z desetim členom kot pravno osnovo Evropski parlament eh, sodeloval pri posvetovanju o večletnem programu Z veseljem pozdravljam gospoda Banfija in mu predajam besedo, da nam predstavi program v 10-15 minutah. <clears throat> Spoštovani gospod predsednik, gospodin gospodje, najprej naj se prisrčno zahvalim za priložnost, da sem danes z vami in eh, izmenjam neke informacije v zvezi z Evropsko agencijo, ki je pristojna za usposabljanje organov pregona in preiskovanja. Najprej bi govoril bi o treh zadevah, eh, predstavil bi ključne dosečke Evropskega eh, koledža v zadnjih eh, letih, potem novi mandat od 1. julija 2016, pa tudi večletni mandat načrt kot hrbtenico našega delovanja. Januarja smo poslali več dokumentov, tako da upam, da vam tema ne bo popolnoma neznana. Prosim, naslednja prostojnica. Najprej bi vam predstavil razvoj sodelovanja v aktivnostih usposabljanja CEPOLA. Mislim, da slika pove vse. Leta 2009 smo imeli nekaj več kot 2000 eh, posameznikov, ki so sodelovali na naših usposabljanjih. Ob koncu 2016 eh, jih je bilo 18 tisoč, devetkrat več torej. Prav tako bi vam povedal, kaj je predvideno v naslednjih eh, letih, če bomo seveda dobili ustrezna sredstva in pogoje, ki nam bodo to omogočali. Jasno pa je, da je dinamično dostoča potreba po usposabljanju na tem področju in to potrebo lahko zadovoljimo ne samo za eh, eh, policijsko akademijo Evropske unije, ampak tudi za sodelovanjem držav članic in drugih zainteresiranih. ni pa pomemben samo, ni pomemben samo kvali, kvantitativen razvoj. Pomembno je tudi, da povečamo kakovost. Potrebujemo novo kulturo na področju odkrivanja, preiskovanja kaznevih dejanj. To kulturo moramo eh, zgraditi. In uh, Imamo prvo agencijo, kjer usposabljamo 13 eh, udeležencev iz 20 eh, držav. To je magistrski program, ponujamo akademsko in operativno znanje našim študentom. To je izjemnega pomena in mislim, da ni treba povdarjati, da je skupne razumevanje strateške ravni vsega, Agenciji za preiskovanje in odkrivanje kaznjivih dejanj ključnega pomena za aktivno sodelovanje. Študenti eh, tega magistrskega programa naj bi prevzeli vodilne funkcije v ustreznih organih držav članic. Če govorimo o kvantitativni rasti, eh, se vedno pojavlja zaskrbljenost glede same kakovosti. Zato je Cepolus postavil okvir za ocenjevanje kakovosti, tako da zagotavljamo najvišjo kakovost. Upravljamo ISO 9001. To je prva agencija, ki je dobila ta certifikat. Drugo pa je Kirkpatrickov model. Splošno zadovoljstvo je izjemno visoko, 95 odstotno v lanskem letu, vendar pa verjamemo, da je ta sama Evropska unija, kot tudi eh, Evropska policijska akademija morajo biti eh, sposobne ponuditi visoko kakovostno usposabljanje na tem področju. Naj pa dodam še nekaj. Mm, čeprav imamo tukaj rast eh, udeležencev, uh, smo veliko vlagali tudi eh, in smo veliko vlagali v človeški kapital, so naša sredstva ostala bolj ali manj enaka. Tukaj vidite korelacijo med eh, številom gležnice oziroma človeškega kapitala in na, v primerjavi z proračunom, ki nam je na voljo. Kar pomeni, da imamo precejšnje neravnovesje med človeškim kapitalom in proračunom. Naš delovni program za leto 2018 predvideva več eh, sredstev. Če si pogledamo razmerje med številom udeležencev in proračunom s skoraj enakim proračunom, smo devetkrat povečali število udeležencev v programih eh, usposabljanja. Zato so zunani revizori prišli do sklepa, da je CEPOL izjemno učinkovita agencija, kar zadeva porabo sredstev. Novi pravni mandat. Živimo v spremenjajočem se svetu. Varnostno vprašanja so izjemnega pomena. Zato stari mandat CEPOL-a ni zagotavljal izpolnjevanja upravičenih eh, zahtev novi mandat eh, glede na varnostne potrebe Evropske unije in potrebe po usposabljanju, da je nove naloge in pristojnosti CEPOL-o. Ta okrepljeni mandat je za nas eh, priložnost in hkrati izziv. Samo nekaj zadev naj omenim. Evropska policijska akademija mora koordinirati in hkrati izvaja usposabljanje prej Cepol ni izvajal usposabljanje, ampak smo izbirali partnerje, ki so to izvajali. To so torej počeli države članice. E, trenutno ponujemo več kot 30 e, usposabljanj, vendar moramo določiti prioritete za upravo naših komanih resursov, da bi lahko to storili. Druga zadeva je povezana z zunanjo e, razsežnostjo, varnostne politike Evropske unije. Cepol je dobil mandat, da ponudi usposabljanje v tretjih državah. Tukaj bi rad pomenil, da, omenil, da smo leta 2009, kar zadeva udeležbo, imeli samo države članice, ki so sodelovali v usposabljanju leta 2016, je bilo skupno število držav že 45 nova uredba je spodbudila eh, obsežno ceno učinkov, kjer nismo ocenjevali samo novi pravni okvir, temveč eh, tudi eh, povezane evropske strategije kot Evropska agenda za varnost in migracije, strategija za kibernetsko varnost in podobno. učinkovitost in upravljanje z sredstvi je visoko na naši prioritetni lestvici. In ko smo upravili oceno učinkov, smo to povezali z petletno evalvacijo, ki je bila upravljena strani zunanjega revizorja leta 2015, ki kaže, da smo zelo učinkoviti, kar zadeva poraba sredstev. Ugotovljeno pa je bilo tudi, da če Cepol želi izpolniti svoje naloge na celovit način, potem potrebujemo dodatnih 12 eh, članov osebja. Na osnovi novega pravnega okvira in na osnovi zunanje revizije ter ocene učinkov, smo pripravili strategijo CEPOLA za večletno obdobje 2018-2020. Glede oblike smo se dogovorili z Evropsko komisijo in vsemi pristojnimi evropskimi agencijami. Strategija CEPOLA mm, de facto sledi mednarodnim standardom, temelji na osnovi vrednot, ki vključujejo izgradnjo nove evropske kulture na področju odkrivanja preiskovanja in preganjanja kaznjivih dejanj, pri čemer upoštevamo vrednote, kot so človekove pravice. Človekove pravice predstavljajo izjemno pomemben element v našem programu. Določili smo si pet eh, ciljev z 20 strateškimi področji, na katerih bomo delovali povezano z ključnimi eh, kazalniki uspešnosti. Eh, določili pa smo tudi 18 različnih vrst tveganj. Mm, Cepol ponuja usposabljanje, ki je multidisciplinarno, inovativno in potrebno, relevantno. Usposabljanje mora biti eh, relevantno. Če si pogledamo, kako se širi področje delovanja organov eh, pregona, krepijo se agencije, krepi se zakonodaja, tukaj imamo dostop do različnih eh, podatkovnih baz in podobno. Vidimo pa, da uradniki na terenu ne poznajo vseh teh možnosti, ki so na voljo in jih zato tudi ne uporabljajo. Zdaj, ko imamo na voljo več priložnosti za boj proti organiziranemu in eh, resnemu kriminalu, imamo vse večjo Eh, razliko med znanjem in potrebnimi sprednostmi, obstoječim znanjem in potrebnimi eh, sprednostmi. Zato je naša naloga tudi odkrivanje teh eh, vrzeli, tako da bi omogočili boljšo uporabo orodij, ki so na voljo. Novi element pravnega okvira je v tem, da CEPOL lahko naredi več na področju raziskav, področju usposabljanja. En naših programov je eh, konferenca, raziskovalna znanstvena konferenca. V nekaj letih eh, smo eh, pridobili globalno priznanje tega dogodka leta 2016. Je, so bile zastopane vse države kontinenta, imeli eh, smo generalnega sekretarja Interpola, izvršnega direktorja Europola, na drugi strani pa akademike. Poskušamo ustvariti neko ravnovesje in zagotoviti interakcijo med eh, praktiki in teoretiki. Naše izkušnje kažejo, ta aktivnosti na tem področju vedno bolj temeljijo na dosežki znanosti. Tretji večletni cilj nas zavezuje k vzpostavitvi in ohranjanju primernih eh, pogojev za eh, razvijajočo se agencijo v prihodnosti, pri čemer se osredotočamo eh, na to temo zelo proaktivno poskušal se bom držati desetih minut, ki ste mi jih odmerili. Cepol naj bi eh, upravljali kot agencijo z delom. Ustanovljeni smo bili z ciljem usklajevanja, usposabljanja 15 sodelujočih držav. Kasneje, ko je prišla širitev eh, Evropske unije, je CEPOL omogočil dostop eh, inštitucij za usposabljanje organov pregona tudi novih držav, članic prejšnjih držav, kandidatk. Kasneje, ko so varnostne potrebe pokazali, da se mora Evropska unija ukvarjati z neposrednimi sosedami, Evropske unije, smo se začeli povezovati z vzhodno Evropo in južno Evropo. Evropska policijska akademija je postala globalni akter na področju usposabljanja na tem področju in kot eh, sem povedal, ponujamo usposabljanje 45 državam. Eden od zadnjih primerov je projekt, katerega cilja je izgradnja zmogljivosti v Jordaniji in Libanonu, kot tudi v Turčiji na področju boja proti terorizmu. Mislim, da sem porabil vse moj čas tako, da bi s tem zaključil svojo predstavitvijo. Hvala lepa, dr. Banfi. Že na začetku sem povedal, da se treba posvetovati z Evropskim parlamentom na osnovi nove pravne osnove, zato se vam prisrčno zahvaljujem za vašo predstavitev naj povem, da prejšnja poročevalka za eh, Cepol danes ni z nami, žal ne, se je pa upravičila. Če želi kdo postavljati vprašanje, naj se javi. Prva bo gospa Sipel. Hvala lepa, predsedujoči, in hvala lepa tudi za predstavitev. Postavili bi nekaj konkretnih vprašanj, omenjali ste. Eh, povečano število udeležencev. Zelo dobro bi bilo vedeti, ali je to povečanje, ali je to povečano zanimanje za cepola prihaja iz vseh držav članic, ali vsaj večjega števila držav članic, ali pa katere ne sodelujejo v vaših programih. Zanima pa me tudi, ali je ta povečan interes, če veste, ali to vpliva na vsakodnevno delo, v nacionalnih policijskih upravah, če torej prihaja do določenih eh, sprememb v delo. Potem pa imam eh, vprašanje glede skupnega magisterskega programa. Mislim, da to mm, gradi na tem, kar že počnete v CEPOLO. Bi lahko razložili, ali je to um, popolna kvalifikacija, kako deluje in kakšna je konkretna vsebina, če nam podate nekaj primerov kar zadeva izgradno zmogljivosti v tretjih državah. Če si pogledam, kaj nekatere naše države članice in policijske eh, sile počnejo v tretjih državah, da bi osposobile in podprle policijske uradnike v teh državah, ugotavljam, da to ni enostavna naloga, če upoštevamo različne pravne okvire, različne tradicije. Na kak način ste torej vi vključeni v to izgradnjo zmogljivosti in lahko to vse narediti z sredstvi in z osebjem, ki vam je na voljo. Kar zadeva pripravljenost eh, na evropske misije v tretjih državah, to seveda zahteva, da poznavate konkretno situacijo zunaj Evropske unije. Se torej pripravljate oziroma pripravljate udeležence zelo nasplošno ali eh, sodelujete s kom, ki bi podal konkretno znanje z eh, področja poznavanja tretjih držav. Hvala. Hvala lepa, Birgit. Roberta Mecola je naslednja. Hvala lepa, eh, Klot in hvala lepa tudi eh, gospodu Banfiju, da je z nami in se upravičujem za gospod Gal, ki je danes ni tukaj ILS, e močno podpira delo CEPOL-a sami smo pozivali k ukrepitvi vloge CEPOL-a skupaj z Europolom in Eurojustom. Zato smo tudi pozivali k ustreznem financiranju aktivnosti CEPOL-a eh, ter neodvisnost delovanja vaše agencije. Eh, če se navežem na to, kar povedal že gospa Sipel, ko govorite o usposabljanju in bolj ciljene vloge, bi lahko rekli, da vse države enako sodelujejo? Ali je to bolj odnos eh, stranice pola proti državam ali v obratno smer in ko gre za zbiranje eh, podatkov, obveščevalnih eh, podatkov, se zavedamo, da se moramo kolektivno odzivati na največje tveganje, ki prihajajo od zunaj. Kje je vloga cepola tukaj? Ali sami zbirate informacije ali eh, se zanašate na informacije nacionalnih policijskih uprav? Videli smo, da eh, ko policijske informacije in uveševalni podatki eh, niso ustrezni, ali je cepol eh, sposoben zapolniti te vrzeli v podatkih ali ne. Hvala lepa, Roberta. Če ni več vprašanj, bi prosil gospoda Banfija, da odgovori. Hvala lepa. Začnimo z udeležbo. Leta 2010, eh, ko sem vstopil v pisarno, sem ugotovil naslednje. Poprečno število zastopanja v držav članic v posameznih eh, usposabljanjih je bilo 13. Ko smo naredili poglobljeno analizo, smo ugotovili, da ekonomsko bolj talentirane države zagotavljajo večjo udeležbo. Potem smo ugotavljali, kakšni so razlogi za ne uh, eh, odeleževanje in ugotovili, da gre za nezainteresiranost. Potem smo vzpostavili sistem sofinanciranja in zdaj sofinanciramo uh, Eh, udeležbo tistih držav iz Evropske države, ki niso tako ekonomsko močne. To je pripeljalo do tega, da je danes povprečno število deležencev v usposabljanju 24 kar je zelo dobro, sploh če upoštevamo, da imamo države, ki nimajo tako eh, velikih eh, organov pregona, Malta, Luksemburg in podobno. To se pravi, da njihove potrebe niso eh, na isti ravni kot kje drugi, ker imajo tudi 18 tisoč pripadnikov policije ali celo več. Sodelovanje držav članic je torej dobro. Druga zadeva, ki bi v tem zvezi povedal, je, da ko načrtujemo usposabljanje, računamo z 28 udeleženci ampak dejstvo je, da lahko vsaka država članica pošlje enega kandidata. Če pa si pogledate, kakšna je potreba eh, iz Nemčije v primerjavi z neko manjšo državo, ugotavljamo, da to ni pravilna razporeditev. To se pravi, da imamo uh, prevelike prijave, to se pravi več prijav, kot lahko ponudimo mest ampak eh, povprečna odeležba presega 30 odeležencev na program. CEPOL se osredotoča na kakovostno usposabljanje in izobraževanje in eh, merimo tudi učinke našega usposabljanja. Temu govorimo eh, po tečajna evalvacija, šest mesecev po usposabljanju se obrnemo na pos, dva posameznika, posameznika, ki je sodeloval v usposabljanju in ga vprašamo, ali je lahko uporabil znanje, ki ga je pridobil doma, po drugi strani pa vprašamo tudi nadrejene eh, uslužbence, ali vidijo, da je kakšna korist od tega, da so ljudi poslali na usposabljanje. In še tretja zadeva, če ima CEPOL pričakovanje, da bodo udeleženci programov znanje prenašali naprej, potem to tudi ocenjujemo z ustreznimi povratnimi informacijami, kar zadeva magisterski študijski program. Njegova spostavitev ni bila enostavna. Dve leti trajajo, da smo izpolnili dva pogoja. Prvo je bilo vzpostaviti nek eh, učni načrt, ki bi zapolnil potrebe na področju odkrivanja, preiskovanja in pregona kaznevih dejanj. Po drugi strani pa smo morali zagotoviti tudi zadovoljevanje um, akademskih potreb eh, zaradi akreditacije programa. Tako da je kar nekaj časa trajalo, da smo lahko vzpostavili to potrebno ravnotežje. In ugotovili smo, da mora magistrski študij ponuditi teoretično, akademsko znanje in tudi praktično znanje. Kaj to konkretno pomeni, kar zadeva praktične elemente smo? vključili sprejemanje odločitev, vzpostavitev ekip za skupno preiskavo in podobno. To je dvoletni učni program, ki pa ni kontinuiran, ampak imamo eh, sedem modulov, kombiniramo module eh, po tednih, ki trajajo pet dni v posameznih državah. Eh, konzorcija, kjer imamo 13 držav z 23 člani. Vsak od panelov, vsak sklop se izvaja v posamezni evropski državi zato da vključimo evropsko razsežnost, se, se modul eh, izvaja v državi A, to ne pomeni, da lahko prihajajo profesori samo iz eh, te države A, ampak imamo vsaj eh, dve državi, ki so deleženi pri ponudbi profesorjev. In to zelo dobro deluje, imamo torej mešano učenje in mislim, da je tudi dokaj stroškovno učinkovito. Zdaj, dvoletni program stane manj kot 6000 evrov. Imeli smo tudi vprašanje glede sodelovanja Cepola, ki je resnično plodno in odlično. Vemo, da ni popolno, eh, vedno delamo na tem, da bi ga še izboljšali. Samo direktor odlično sodeluje, ampak tukaj se malo hecam strokovnjaki Europola sodelujejo pri nas. Po eni strani se tudi učijo od uh, kolegov. Ves čas spremljajo celoten program, imamo dobre učinke. Prvi diplomanti so dobili svoje diplome oktobra in ta oktober bomo začeli z naslednjim magistrskim programov. Kar zadeva izgradnjo zmogljivosti v tretjih držav, kakšna so dejstva? Če si pogledate organe pravosodja in pregona, tukaj imamo dobro sodelovanje in spostavili smo neke vrste platformo za izgradnjo zmogljivosti, tako da ko delamo v tretjih državah, in če potrebujemo znanje ostalih agencij, to dobimo. Cepol je v zelo dobri situaciji zaradi tega, ker eh, nima občutljivih informacij. To je ključnega pomena eh, za policijsko zdravljanje v tretjih državah. Cepol torej ponudi pod poro Cepola, Frontexa, Jaza, česarkoli drugega in se osredotočamo na oceno potreb eh, držav, ki jim pomagamo. Če vzamemo sodelovanje s Turčijo, to je izjemno občutljivo vprašanje danes. Ampak Cepol lahko dela v najobčutljivejših področjih na izgradnje zmogljivosti za boj proti terorizmu, ampak temelji na partnerstvo. E, turške e, specialne službe so vsaj tako e, profesionalne kot mi. Mi imamo določene izkušnje, oni imajo določene izkušnje in kar mi počnemo je, da združimo te izkušnje, kar ni vedno enostavno. Vendar pa to prinaša dodatno korist. Takšen način, usposabljena cepola v tretjih državah, lahko eh, pomaga graditi medsebojno zaupanje, kar je izjemno pomembno. Vsakršno sodelovanje na področju policijske in pravzodnega dela potrebuje zaupanje, ki ga je treba zgraditi. Ker zadeva misije in pripravljenost na misije v tretjih državah, tesno sodelujemo z komisijo, z GED, za notranje zadeve z njimi koordiniramo tudi naše zunanje odnose, posvetujemo se preko GED za notranje zadeve, preko službe za zunanje delovanje. Tosno sodelujemo tudi eh, z eh, Evropskim eh, koližom za varnost in obrambo. Z njimi imamo tudi sklenjeno sodelovanje, imamo sklenjen sporazum o sodelovanju in tudi z drugimi agencijami sodelujemo. Če poenostavim, bi lahko rekel, da se mi osredotočamo na strateško načrtovanje, na vodstvo in eh, poveljstvo. Eh, vodstvo zahteva dodatno znanje in sposobnosti, naprimer toleranco, zelo jasne komunikacijske sposobnosti, tako da uporabljamo enake eh, besede in nam pomenijo enako. Koordinacija prizadevanj torej obstaja. stopnja sodelovanja za državami članicami. Omenil eh, sem že, da države zavezano sodelujejo, tukaj ne vidim nobenih eh, problemov. Če pa se posvetimo zbiranju obveščevalnih podatkov in kako CEPOL to počne, bi vam podal konkretni predmet. To je namreč pomembna zadeva. Če želimo pripraviti eh, zelo dobro eh, prilagojeno usposabljanje, potrebujemo za to ustrezne podatke. Eh, primer skupne preiskovalne ekipe so odlično orodje v rokah organov pregona. Cepol ponuja usposabljanje v sodelovanju z Eurojustom, Europolom in nekaterimi drugimi akterji. Vse, kar je bilo uspešno, eh, se oblikuje v študije primerov, ki so konkretni primeri in eh, to potem združimo v kompleksne eh, svežne. Imamo torej na voljo vsega, zelo dobra orodja. Imamo naprimer usposabljanje, kako, opra, kako upravljati z podatke, kako izvajati eh, operacije pod krinko in podobno. To so seveda tečaje za omejeno v deležbo. Ukvarjamo se tudi z konkretnimi vprašanji, kot je tih otapljanje ljudi, Eh, trgovanje z ljudmi in podobno. Upam, da sem ustrezno odgovoril na vaše vprašanje. Hvala lepa, kolega Banfi. In se opravičujem, ker sem se pogovarjal s kolegom eh, medtem, ko ste govorili, ker smo morali prilagajati naš program. Še enkrat najlepša hvala. Tudi kolegi sama, ki ste postavili dodatna vprašanja. Eh, dobili smo veliko odgovorov, veliko več, kot bi jih nujno potrebovali za našo vlogo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 Imeli bomo mizo Movka pred plenarno dvorano na povabilo predsednika parlamenta, da bi se spomnili terorističnih napadov, pred, ki so se zgodili danes pred enim letom. Zbrali se bomo torej pred plenarno dvorano, torej tukaj zunaj. Zdaj pa bomo nadaljevali z naslednjo točko in sicer gre za operacionalizacijo Frontexa. nobenega od treh govornikov. Gospod Ležeri ali gospod eh, Fabris nista tukaj. Tudi kolegov ni tukaj, eh, ki bi govorili na to temo, tako da sem v majhni dilemi. Kaj storiti? Zato bom predlagal. No, če imate kakšen boljši predlog, ga bom srejal ampak predlaga obi. No, komisija je prišla, ampak vprašanje je, kdaj se bodo posedli in pripravili. No, komisija je prišla, zato bomo prosili komisijo, da poda predstavitev glede Frontexa. No, bom začel z uvodom in komisija bo potem uskočila. Gre za operacionalizacijo eh, Evropske agencije za mejno in obaljno stražo. <clears throat> Kot se zavedate, se je ta parlament ukvarja z tem vprašanjem. Želimo si operativnost Evropske mejne in obaljne straže čim prej. Treba zagotoviti tudi ustrezna sredstva, da zagotovimo varnost zunanje šengenske meje po hitrem sprijemu ustrezne uredbe o Evropski mejni in obaljni straži. Se zdaj ukvarjamo z operacionalizacijo te straže, kar je v rokah Frontexa držav članice in komisije. Danes bomo imeli torej skupno razpravo glede trenutnega stanja na tem področju. Imamo tri udeležence. Najprej bo komisija podala predstavitev, potem eh, gospod Ležer iz Frontexa in potem še kolega Pabriks, eh, ki je poročevalec na to temo. Komisija je že tukaj in pripravljena. <clears throat> Zato bi prosil, da začne komisija. Imamo majhne težave z eh, časovno razporeditvijo, zato bi prosil komisijo, da upravi kratko predstavitev. Ob 9.55 moramo prekiniti eh, to zasedanje, to sejo, tako da se lahko vsi če želijo, udeležijo komemoracije pred plenarno dvorano. Sodeležijo minute mavka. Torej, prosim vas za vašo predstavitev. Bomo pa prekinili sejo ob 9.55, vam povem. Ob 10.15 pa bomo nadaljevali. Tako da prosim, komisija. Hvala lepa, dobro jutro. Sem Oliver Seifert, namestnik eh, direktorja enote eh, za upravljanje z mejami v Gedi za notranje zadeve. Če dovolite, bi vam predstavil eh, program napredka. Prvo in drugo poročilo iz leta 2015 in drugo iz leta 2017. Mislim, da bo boljše, če obe poročili predvsej in kar skupaj. Kot ste že povedali. Sta bila so zakonodajalca zelo hitra pri sprejemu uredbe o Torej, 15. Eh, septembra smo imeli prvi predlog, eh, junija sprejetje, devet mesecev po predlogu pa sprejem uredbe, ki začne delovati 6. oktobra. 7. decembra naj bi operativni puli postali operativni 1. januarja, pa tudi povratni puli. To kaže, da zelo hitro napredujemo. Kolegi v Frontexu trdo delajo na tem področju. Včeraj je komisar Avonomopolus obiskal Frontex in dobil najnovejše informacije tudi od Frontexa. Opozoril pa jih je tudi na napredek, kaj še treba narediti. Namen poročil je, da bi ugotovili, kakšno je stanje priprav, po drugi strani pa moramo identificirati še vedno odprte vprašanja za to, da bi Evropska obaljna in mejna straža postala popolnoma operativna. Kot verjetno veste, je ta straža sestavljena po eni strani iz agencije, torej Frontexa, po drugi strani organov mejne in obaljne straže v državah članic ledvicah. To je nov organ, kjer agencija mejne in obalne straže igra pomembno vlogo. To je ključnega pomena ne samo v trenutni imigracijski krizi, ampak eh, tudi orodje za ustrezno delovanje šengenskega območja brez notranjih meja. Kot veste, so nekatere države ponovno uvedle notranje meje mejne kontrole zaradi imigracijske krize na balkanski poti. Komisija si zelo prizadeva, da bi se vrnili na šengenski režim v čim krajšem času, seveda pa bo tudi eh, Evropska agencija za mejno in obaljno stražo tukaj dogrela pomembno vlogo kar zadeva poročil, prihaja do nesporazuma, kar zadeva skupne operacije, ki potekajo v državah članicah. Okoli 1500 uradnikov na tem področju deluje v skupnih eh, aktivnosti v Grčiji 600-700 ljudi, v Italiji 600, v Bulgariji 600. 130 in še nekaj večjih je v operacijah eh, o balkanski poti. Teh okoli 1500 ljudi v skupnih eh, operacijah niso nekaj, kar bi jih morali mešati za 1500, ki so na voljo v okviru pula za hitro odzivanje, ki začel delovati 7. januarja. V obeh poročilih boste videli fluktuacijo številk odeležencev eh, v skupnih operacijah. Razlog je zelo preprost in sicer, da se po zimi številke znižujejo, po mladi se številke spet povečujejo zaradi večjega števila migrantov, ki prihajajo vsega po, teh, po teh obzunanjih mejah Evropske unije. Če si pogledamo tukaj drugo poročilo, ki ima sodobnejše podatke, eh, komisija je jasno ugotovila, kje so mm, pomanjkljivosti mesečno, koliko eh, helikopterjev, plovil, vozil eh, in tudi uradnikov manjka v posameznih operacijah tako agencija za meno obalno stražo, eh, kot tudi komisija še naprej pritiskata na države članice, da zapolnijo eh, te manjkajoče kapacitete v skupnih operacijah eh, na različnih delih zunanje meje. Mogoče samo en primer za Grčijo, za Poseidon, Tam eh, smo v tem mesecu ugotovili, da manjka ta dva eh, helikopterja, en na hitri čov, na dve vozili, dve, dva tovornjaka za april, podobne številke. Vendar pa se moramo zavedati, da se številke spreminjajo dnevno, zaradi tega države članice ponujajo uh, Eh, svoje uslužbence in tudi opremo za določen čas, ljudje se vračajo domov, prihajajo drugi iz eh, drugih držav članic, to ni noben problem, Frontex to počne že leta, vendar pa to vodi v eh, nejasnosti glede števil, ker imamo vsakodnevno nove številke. Treba se zavedati, da gre tukaj za zelo operativne zadeve. Imate tudi seznam različnih eh, operacij, ki jih eh, ne bi eh, podrobno predstavljal. Dejstvo pa je, da imamo na peti strani drugega poročila, da je komisija povabila Agencijo za Evropsko meno in banjo stražo, da ne samo zagotovi gladko potekanje operacije in eh, pulov in začela obveščati države članice na mesečni ravni glede potreb, tako da imamo zelo aktualne informacije. Frontex to že počne, ne samo na mesečni ravni, ampak celo na tedenski ravni. Države članice vsak teden pripravljajo eh, posodobljene informacije, dobivajo posodobljene informacije glede tega, kar primankuje in se na to odzivajo. Svet je lansko leto ugotovil in zdaj sem v naslednjem poglavju glede napredka opredelil pet prioritetnih področjih za izvajanje eh, dela, torej za operativnost eh, Evropske meni in obalne straže. Še štiri minute imam na voljo. Torej, prva stvar je vsega, oprema in delovanje, pula za hitro odzivanje. Dobro je, da imamo več kot 1500 ljudi, ki so v pripravljenosti. Kar zadeva profile, je treba še zagotoviti, uh, eh, zad, odpraviti zadnje nejasnosti, ampak 1500 uradnikov je v pripravljenosti če bodo potrebovani dva dni za mobilizacijo oziroma dva dni, eh, da se direktor Ljžeri odloči in potem v petih eh, dneh eh, se rekrutira pul rezervistov in nekaj več za vsega opremo. Tako da zelo hitro dobimo na teren eh, dokaj veliko opremo in tudi dokaj visoko število pripadnikov iz eh, pula za hitro odzivanje. Mislim, da lahko še malce nadaljujem da ne bi presegal svojega časa. Naj povem, da je 12 držav članic oziroma 14 držav članic eh, zaprosilo za um, uslužbence iz tega pula, tudi Finska in Italija bi, Finsko in Italijo bi morali dodati na seznam tistih držav, ki so prispevali. Komisija in Frontex tudi tukaj tesno sodelujeta, zato da bi zagotovila, da sploh kar zadeva ta pil za hit, pul za hitro odzivanje, eh, Eh, hitro zapolnimo vrzeli pri helikopterjih, patruljnih čovnih, patruljnih vozilih in eh, podobno. Fabrice Leže bo to tudi omenjal. Frontex eh, že uporablja priložnost, ki jo je dobil z novim mandatom, da nakupi tudi lasno opremo in s tem se povečuje neodvisnost od držav članic. S tem bi trenutno zaključil. Hvala lepa, gospod Zajfart, eh, se opričujem, če vas prekinjam tukaj. Naj razložim, zakaj gre. Eh, predsednik parlamenta je podal v bilo k minuti molka eh, pred hemiciklom ob desetih, zato vabim vse, ki ste tukaj, da se temu odeležite. Naredili bomo prekinitev do leta do 2030. 10, 15, eh, tako da vas prosim, da se vrnete do 10, 10. Eh, eh. Potem bomo nadaljevali z gospodom Zajfrtom in gospodom Ležerjem. Prosim vas torej, če se zberete zunaj, edina informacija, ki sem jo dobil, je, da je zbirališče eh, pred eh, plenarno dvorano. Prosim pa vas, da se ob 10.50 vrnete v dvorano, da bomo nadaljevali sejo.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

Okay, colleagues, we're going to resume the... Dobro, kolegi, sedaj pa bomo nadaljevali z obravnavo točke o Frontexu. Zelo malo časa imamo. Vem, da imaš številni tudi vprašanje. Ostali boste z nami, kolega, veliko vprašanje za komisijo in časa imamo le do 15 enajstih. Ne morete ostati? Ne, predlagal bi, ker sem bil sredi predstavitve, da mi date še pet minut. Na hitro bom povzel, če želite, če ne. Je kar nekaj vprašanj bo za vas. Ja, dobro, to je v vaših rokah. Ja, ste v mojih rokah in veliko vprašanj bo za vas. Prosim, da ostanete, ker bo veliko vprašanj. Glede vloge komisije, prosim, da ostanete. To eh, vas prosim. Gospod Ledžeri, vsi budite kratki, ker je veliko vprašanj. Gre za operacionalizacijo Frontexa. Nimamo veliko časa, ampak to je zelo pomembna točka. Gospod Ledžeri, najprej vi, potem torej gospod Fabris, potem vprašanja, če bo še kaj časa, lahko še tri kolegi kaj dodajo. Dobro, Gospod Leđeri, ne bom zavlačeval voda, vem, da je to precej težko jutro, z nami ste, prosim, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Dobro jutro, cenjeni člani parlamentu, gospe in gospodje. Lahko potrdim to, kar je komisija že rekla izvajanje novega mandata Frontexa, Evropske agencije za mejno in obalno stražo, je na pravi poti. Rad bi osvetlil nekaj prioritet, ki so bile opredeljene na svetu in komisiji, ko je mandat začel veljati. Najprej glede pulov, torej različnih skupin za hitro posredovanje, za vračanje, za tehnično opremo. No, pozitivno je to, da so države članice imenovale več kot 5000 menjih in obaljnih stranž za operacije Frontexa. To je več kot 1500 obveznih članov. Glede vračanja imamo še vedno nekaj vrzeli, ampak kaj je pozitivno in vem, da je to zelo pomembno za številne člane v parlamentu, imamo možnost nadzorovati operacije vračanja, tako da je ta skupina ali enota skoraj da polna. Mi smo zahtevali 50 članov, imamo jih 47. Glede tehnične opreme, imamo tu nekaj vrzeli. Ampak, kot je komisija že rekla, imamo nov mandat, pa tudi nove proračunske vire imamo. Zato je sedaj možno, da agencija oblikuje tudi svojo lastno tehnično upremo. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo recimo preizkušali sedaj že nekaj mesecev okvirne pogodbe, zato da bi lahko kupili sredstva za nadzor iz zraka. Potem smo uporabili ta zrakoplov v Grčiji, v Italiji, v Bolgariji, v Španiji, v različnih skupnih operacijah. In sedaj se bomo nekaj naučili. Z tega preučili bomo vse izkušnje, so da bi izboljšali storitve tam, kjer lahko. Sedaj začenjamo izvajati pilotni projekt s Finsko. Imeli bomo pilotne projekte z drugimi državami članicami in sicer s Francijo, Romunijo in Latvijo, ki so se prostovoljno javile za to. Cilj pa je ta, da bi imeli dolgoročna plovila ali zrakoplove z državami, tako da bi imeli lasne zrakoplove na dolgi rok. Vsaj pri nekaterih kategorijah. Tako bo agencija oblikovala mešano floto. Kaj je to? Imamo torej tudi posadko, kjer imamo različne narodnosti, prihajajo iz Evropske unije, iz različnih držav Schengna, kar pomeni, da imamo tudi različne profile. Recimo imamo strokovnjake za pomorski nadzor, imamo strokovnjake za za dejavnosti obalne straže, imamo strokovnjake pri iskanju, reševanju, potem imamo strokovnjake za ribiški nadzor, ko je to potrebno, ko oblikujemo stelovanje, za Evropsko agencijo za ribiški nadzor, recimo. Torej, to sedaj preizkušamo. Glede druge tehnične opreme, bi rad omenil tudi različne druga vozila za vsega, mejne nadzore, kontrole. Razmišljamo tudi o tem, kako kupiti informacijsko tehnologijo, recimo za registracijo, za Eurodac in tako naprej. Potem še nekaj, kar je zelo pomembno v novem mandatu in sicer je to ocena izvedljivosti. Zaenkrat eh, se držimo roko. Tiste države članice, ki niso mogle dati na voljo podatkov pravočasno, naj vam rečem, da smo začeli zbirati osnovne podatke, zato da bi lahko zbrali kar nekaj podatkov o tehnični opremi, o kadrih in tako naprej. To naj bi bilo naše izhodišče. V koncu aprila bo agencija po posvetovanju z zadevnimi državami lahko vsega, oblikovala osnovne smernice in, če bo treba, bo izvršni direktor agencije lahko tudi oblikoval priporočila za države članice, kjer je to potrebno. To se bo zgodilo maja. Potem bomo organizirali pilotne simulacije do konca leta 2020. kjer bo treba izboljšati metodologijo, kajti to je prvo leto. Ampak, če bomo imeli krizo ali neko nujno situacijo, bomo lahko letos uporabili ta postopek. Ampak mi želimo to tudi izboljšati na podlagi preteklih izkušenj iz letošnjega leta. Glede vračanja, to je bila prioriteta. Upravni odbor agencije to večkrat podaril, pa tudi svet skupaj s komisijo. Mi smo imeli v letu 2016 več rezultatov, več kot 230 letov smo imeli, kar odraža več kot 10.700 nerednih migrantov, ki smo jih vrnili v tretje države. S podporo agencije imeli smo približno tudi tisoč oseb, ki smo jih vrnili iz grških otokov v Turčijo v kontekstu uh, turškega dogovora. Sedaj pa, poleg tega, razvijamo še logistično podporo, promet in imamo tudi predhodno podporo za vračanje, to je podpora državam, to prispeva k identifikaciji, tako da lahko dobimo tudi potne listine iz zadevnih tretjih držav. Prav tako oblikujemo dejavnosti, zato da bi lahko predelili potrebe, da bi lahko gotovili, kakšne so potrebe v državah, da bi razvili zmogljivosti. Potem imamo tudi nove destinacije, naj tu omenim dogovor med komisijo in Afganistanom, kar je omogočilo odprtje novih destinacij za vračanje. Potem oblikujemo tudi mrežo IKT, ki se sedaj uporablja, zato da lahko uporabimo to aplikacijo, da si vsega, V realnem času izmenjamo informacije o potrebah, tako da lahko agencija organizira in načrtuje lete ali druge ukrepe glede vračanja, ko je to potrebno pri nekaterih destinacijah. Torej, to sedaj teče. Kot je prečakovano v komisiji, na svetu in upravnem odboru agencije, smo sedaj potrujili število kadrov te enoti. Do konca leta bo to urejeno. Glede obalne straže in bolj nasplošno, glede tega, kako oblikujemo dejavnosti organov za preiskovanje in raziskovanje, naj rečem, da izvajamo pilotni projekt, ki ga je predlagal parlament, zato da bi oblikovali funkcijo obalne straže. Tako da sedaj sodelujemo z Evropsko agencijo za ribiški nadzor in agencijo za pomorsko varnost, recimo lani smo lahko ponudili naša plovila za ribiške inšpektorje, prav tako smo v kontekstu operacij Frontexa odkrili in prispevali k boju proti nekaterim kriminalnim dejavnostim. Prav tako smo odkrili nekaj onesnaženja, potem je to prevzela EMSA in drugi pristojni organi. Torej, razvijamo nove funkcije, ne le, ko gre za meni nadzor, ampak seveda tudi pri nekaj iskanju in reševanju, to je sedaj navedeno v našem mandatu, razvijamo dejavnosti tudi na področju organa za preiskovanje in pregon. Lani smo prispevali k temu, da smo zasegli do 80 ton drog na morju za časa pomorskih operacij, recimo. Torej, vse to poteka, teče. Mi sedaj razmišljamo o tem, kako najti nove sinergije med vsemi evropskimi agencijami, ki so tu zadevne, za zračni nadzor. Tu smo v stiku z EMSO, zato da bi imeli zrakoplove, ki so vodeni nadaljavo. Vem, da to komisija močno podpira, ampak vseeno razvijamo tudi to, kar sem rekel, fiksne zrakoplove, potem satelitske slike in vse drugo, da bi pokrili vse, vse dele obalne straže, pač vse, kar je v mandatu Frontexa in drugih evropskih agencij. Glede organov za preiskovanje pregon na kopnem, razvijamo naše prispevke k policijskemu sodelovanju, carinskemu sodelovanju in imeli smo celo nekaj prehodnih pogovorov z Eurojustom, da bi lahko izvajali mandat tako da bi si lahko zmenili osebne podatke. Verjetno veste, da imamo sedaj Frontex in Agencije za mejno obalno stražo, ki lahko zbirajo osebne podatke za čas intervjuja z migranti in ko imamo osebne podatke, ki so korisni in pomembni za kazensko preiskavo, recimo za to, da imamo pač ta boj proti organiziranemu kriminalu in da bi preprečevali terorizem, si izmenjamo te informacije in to prenesemo vsega na Europol in to posredujemo tudi nacionalnim policijskim organom. Torej, to teče, to je nekaj, kar razvijamo. No, nočem govoriti predolgo, ampak eh, rad bi omenil še sodelovanje s tretjimi državami. Vemo, da želi parlament biti bolj obveščen o tem, tako da širimo našo mrežo uradnikov za zvezo, pripravljamo tudi napotitev potitev uradniko v Niger. Naj vas spomnim, da smo imeli prvega uradnika za zvezo v Ankari. Potem pripravljamo tudi napotitev naših uradnikov v Srbijo. Pripravljamo pa tudi napotitev uradnikov za zvezo v severnoafriške države ali v zahodnoafriške države. Pred dvema tednoma sem obiskal Niger, kajti agencija je organizirala zelo pomemben sestanek v kontekstu afriške obveščevalne skupnosti Frontexa. 25 afriških držav se je zbralo tam, imel sem tudi priložnost srečati se z migranti, ki so bili prevzeti strani IOM v Nigru. To so migranti, ki so se premislili in so se želeli vrniti domov in so bili nekako rešeni v puščavi na poti v Libijo. To je bilo zelo zanimivo videti in slišati, se pogovarjati s temi imigranti. Mislim, da je to nekaj, kar moramo upoštevati. To je zelo koristno za evropske organe. Torej, smo v stiku tudi z drugimi državami, zato da bi lahko imeli pogajanja o novih delovnih pogojih, to je bilo jasno in to smo se naučili. To sem tudi videl v tem misiji v Nigru. Moramo strvati s temi državami. To je dobro za vse strani na operativni ravni, kajti države so zaskrbljene zaradi varnosti, za njihovo varnost so zaskrbljene, ker imamo teroristične grožnje v vseh teh državah, imamo tudi različne nezakonite dejavnosti, imamo trgovino z orožjem, z ljudmi, z drogami vključno z drogami, ki prihajajo iz Južne Amerike in se potem uh, to prinese v afriške države in potem potuje naprej na sever v Evropo. Torej, to je dobro za vse strani in upam, da bo Frontex skupaj z Agencijo za mejno obaljno stražo lahko prispeval k splošnim evropskim politikam v odnosu teh držav. To bi se ustavil, sem na voljo za morebitne vprašanja. Hvala. Dobro, hvala lepa. Kolegi, gospod Fabriz bo naslednji, ampak naj rečem, da imamo zelo dolg seznam govorcev in to je zelo pomembna točka. Zaključil bom seznam, zelo na hitro bom prebral imena. Mr. Sippel, Mrs. Griesbeck, Mr. Stevens, Mr. Coelho, um, Uh, Mr. Lopez Aguilar, Mr. Kirkos, Mrs. Sargentini, Mrs. Guillaume, uh, Mrs. Spinelli, and Mrs. Keller. That's it. To je to, dobro. In gospod Radov. In gospa Wimberg. Dobro, to je to. Se z nami zaključen. Naj vas opozorim, da mogoče uh, zamujamo z naslednjo točko, mogoče bomo z naslednjo točko začeli 10 čez 11, ne moramo pa bolj zamujati. Gospod Fabris, prosim. Try to save a little bit of time for... Gospod Pabriks, ja, hvala predsedujoči. Najprej hvala Frontexu in vsem tistim, ki delajo v Frontexu in uh, so nas zelo prijazno sprejeli. Imeli smo delegacijo Libe, ki je prvič preučila delo Frontexa, potem ko smo sprejeli nov dokument spomladi. Naj še enkrat ponovim in povdarim, da ne smemo podcenjevati pomembnosti naše varnosti zunanjih meja. In iz tega zornega kota gledano je zelo pomembno, da še naprej spremljamo to, kako Frontex dela skupaj z agencijami, kakšne potrebe imajo agencije, kaj pričakujejo, kako lahko pomagamo in seveda, kako lahko nadzorujemo delo agencij. Zelo na kratko bi omenil nekaj vprašanj. To bi ponovil ali še enkrat poudaril, kaj ti ledžeri in komisija sta nas že obvestila o tem, kako je to predvideno v bližnji prihodnosti, kakšne so vire in kakšni so uspehi. Najprej bi rad povedal, da so to pozitivne novice. Vsak dan imamo vse več možnih kandidatov iz držav članic, ki lahko delajo v agencijah, Vse več je tudi opreme, ki jo potrebujemo, kajti vsi morajo biti primerno usposobljeni, ljudje potrebujejo pravo opremo, ampak seveda moramo to tudi spremljati potem. In to je mogoče ena takšna točka, kjer vidimo nekatere pomakljivosti. Ni pomembno le to, koliko kandidatov imamo za ta delovna mesta, ampak je pomembno tudi to, ali so to primerni kandidati za določene funkcije, kajti včasih imamo prekrivanja iz držav članic za iste funkcije, ampak ne potrebujemo v agenciji, ne vem, deset ljudi za eno delovno mesto, ampak moramo res pravilno zapolniti vsa delovna mesta. In isto velja tudi za te potrebe glede opreme. Naj izkoristim to priložnost in še enkrat poudarim, da v Evropskem parlamentu pričakujemo to, da bodo države članice izpolnile svoje obljube, države članice prispevajo, kot se le da, k tem potrebam agencij, kajti ja, tudi če je varnost zunanjih meja v domeni držav članic, je agencija tista, ki lahko oceni potrebe, tako da moramo biti vedno pripravljeni za pomoč, če je to potrebno. Isto velja tudi za zaposlene v agencijah. Recimo, kaj smo videli v preteklosti v naših misijah, recimo v misiji v Varšavi, da imamo še vedno razpravo v Bruslju o korekcijskem koeficijentu, kajti sedaj vemo, da je to primerljivo zelo nizko. Če primerjamo to agencijo z drugimi evropskimi institucijami, In res bi predlagal, da se to popravi, kajti s tem res omejujemo uravnoteženo število pravih ljudi za te misije. Kot smo že videli v preteklosti v drugih institucijah glede tega korekcijskega koeficienta, zelo težko je imeti prave predloge za vse, da je vse posem pravilno, ampak tu je razlika prevelika. Kaj ti ne moremo tega videti le kot neko referenco, da, torej, da imamo v Varšavi posebno drugačne cene od drugih mest na Polskem. Ne, tu moramo pomagati agenciji, da doseže cilje, sprejme prave odločitve tudi v drugih bruselskih uradih. Tako da s tem ne bi omejili dela agencij v prihodnosti. Potem bi rad rekel, da smo v naši misiji pridobili kar nekaj dobrih informacij. Tu imajo tudi pisne informacije. Vidite ta priročnik, ki ga držimo v rokah. Tu so informacije, ki so na voljo in pomembno je, da imamo dobro možnost izmenjave informacij, kajti tudi to smo dali v prvotne dokumente, ko to agencija sprejme, se to da vsega v delovni načrt. Pomembno je, da imamo dobro izmenjavo informacij, pravočasno izmenjavo, vključno z omejenimi tajnimi informacijami, kajti zelo pomembno je, da tisti poslanci, ki delajo, so vključeni v delo na področju varnosti in mejne varnosti, dobijo te skupne zaupne informacije. Pripravljeni smo pomagati agencijam, to je naš skupni cilj. Ne smemo pozabiti, še enkrat bom ponovil, da je zunanja varnost skupno vprašanje. To je ena izmed najpomembnejših prioritet v teh trenutkih v Evropski uniji. Gospod Leđeri, pripravljeni smo vam pomagati in veselimo se dobrega sodelovanja med Evropskim parlamentom, odborom Libe na eni strani in in vašo institucijo, vašo agencijo in drugi strani. Srečno in še nekaj na koncu. Ja, tudi jaz sem vesel, ker obstaja ta možnost, ko smo slišali, agencija je dosegla dogovor s Polsko glede lokacije in prostorov. To obeta lepo prihodnost. Glede vseh potrebnih prostorov, ki jih potrebujemo za to, da lahko agencija dela učinkovito. To je pozitiven rezultat. Hvala, gospod Pabriks. Res mi je žal, kolegi, ker je časa malo. Imamo še eno pomembno eh, izmenjavo informacije o benajstih. Eh, malce bomo zamujali, ne pa preveč. Sedaj pa komentar in vprašanja. Minuta na govornika, gospod Nidrmila. Hvala, gospod Leđeri, da ste prišli sem, ste tu z nami. Dopolne imam eh, dve pomembni kratki vprašanji. Najprej glede sedeža Frontexa. Prejšnji mesec sem bil presenečen, ker je bilo tako malo virov na voljo za uradnika za temeljne pravice. Za nas je pristop na področju temeljnih pravic bistven in občutek imam, da ne deluje ta institucija glede uradnika za temeljne pravice in zanima me, kako vi vidite to in situacijo glede pristopa na področju temeljih pravic v vaši instituciji? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje. V zadnjih dneh in tednih smo slišali veliko novic o fizičnih zlorabah in nasilju nad begunci in uh, migranti na mačarsko-srbski meji. Mačarska vlada je rekla, da je Frontex povedal, da ni nobenega nobenih dokazov o nasilju nad begunci imigranti na tej srbsko-mačarski meji. Kaj menite o tem? Hvala. Hvala, Peter. Hvala, ker se držal časa. Natalija Grizbek, sedaj. Eh, Hvala, gospod predsedojoči. Lep pozdrav sem skupaj. Zelo, zelo na hitro. V imenu moje skupine bi najprej pozdravila predstavitev gospoda Leđerija je bila zelo celovita, konkretna, pomembna za delo naše agencije in iz tega naslova bi se zahvalila za napredek, ki je bil ugotovljen, hvala celotni ekipi. Gre za to, da bi to zaščitili v okviru mandata agencije, ampak treba delati na evropski način. Ta agencija je pomembno urodje v Evropi za to, da bi zaščitili evropski pravni red, da bi zaščitili tudi šengenski sistem in seveda evropske državljane. Hvala za to. Hvala za različne vidike. Veliko je trdnih, dobrih, konsolidiranih elementov, na to ste spomnili v predstavitvi. Gre za 5000 mejnih straž to je operacionalizacija, imamo pilotne projekte, to ne bi povezali z delom drugih agencij, ampak bom skrajšala, ni veliko časa, naj povzamem. Imamo dve dimenziji. Najprej prvo vprašanje, omenjali ste to ureditev na koncu predstavitve s tretjimi državami. Rada bi vedela, če govorite o dogovoru med EU in Libijo, čem govorite pravzaprav? Seveda imamo teroristične grožnje, imamo trgovino z ljudmi, z drogami, ampak kakšna je vsebina teh dogovorov? To je zelo pomembno za nas, to moramo vedeti, kajti naši državljani zelo pozorno spremljajo vse, kar se dogaja v Evropi. In drugo vprašanje, pridružujem se kolegov glede temeljnih pravic. Ta teden sem slišala, kaj se je konkretno vprašanje, zgodilo recimo na grških otokih, potem dogovoru s Turčijo. To so te informacije, ki sem jih prejela, menda naj bi migrante in begunce, ki prihajajo, dali celo v kletke in zaprli. Naj bi jih. Zanima me, če Frontex sodeluje pri takšnih eh, strukturah. Hvala. Thank you, Natalie. Hvala, Natalie težki situaciji smo, vsak dobi minuto. Žal mi je, to je neobičajna situacija, se upravičujem. Birgit Sipol. Thank you, chief. Hvala, predsedujoči. Najprej kratka izjava. Komisija je dopolne rekla, da smo zelo hitri pri odločanju nove zakonodaje. To drži. Ampak osebno menim, da države članice niso hitre pri izvajanju teh ukrepov. Podpišejo zakone, ampak nikoli niso pripravljene ponuditi tehnične opreme in drugega. O čem govorimo, ko pravimo, da potrebujemo nove zakone, da je treba pohiteti, potem pa se nič ne izvaja v praksi. To je smešno in neumno. Ne smemo več delati tako. Če je res to, kar pravijo države, da so seveda pripravljene zaščititi tiste, ki bežijo iz vojn in mučanja, ja, ampak želijo nadzor, ampak treba je storiti več, kot so pripravljene storiti v trenutku, ko podpišemo zakone. Kaj narobe tu? To je treba kritizirati. Kratko vprašanje o vračanjih. Zanima me, ja, vračanje mora biti vključeno v naše zilne politike. Ampak kam vračate te ljudi? Ali veste, če imamo dogovore z državami porekla? Ali jih vračamo v druge, tretje države? in pošiljamo sporočilo, da mi ne moremo urediti situacije z begunci, mogoče pa lahko Libija ali drugi to naredijo. To je zelo žalostno sporočilo, po moje. Ne vem, če lahko omenite kaj podrobnosti o tem. Gospod Koeljo. Hvala, predsedujoči. Nekaj pripomb imam, najprej čestitke Evropske komisiji za vse te predstavljene dokumente. Hvala za specifične podatke. Gospod Ledžeri, hvala tudi vam za vodenje agencije. V teh dokumentih, ki smo jih videli, najprej nekaj točk. Imamo tudi to vprašanje o pomankanju deležbe v državah članicah. Države ne izpolnjujejo svojih obveznosti, ko gre za izpolnjevanje ciljev, In pomembno vprašanje, kaj lahko mi storimo tu v Evropskem parlamentu, da bi skušali oceniti delovanje Evropske unije tu, kaj ti pravni okvir ni dovolj. Kaj lahko storimo? Kako lahko prispevamo za to, da imamo več kadrov od drugo? Analize ranljivosti kažejo, da je premalo informacij. Recimo pri nas na portugalskem so nas kritizirali, ker nismo zagotovili informacije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 zdaj smo že eh, slišali nekaj prispevkov, samo bi se zahvalila gospodu Leđerju. Zelo dobro je, da smo priča napredko. Nerodno pa je, da države članice ne more prizeti odgovornosti in da še vedno nimamo popolne operativnosti Evropske mejne in obaljne straže. Bi pa podala poziv državam članicam in zdaj morajo prevzeti svoje odgovornosti. In še dve vprašanje za gospoda Leđerija. Kakšno vlogo igra Evropska mejna in obalna straža pri operacijah vračanja, če recimo Grčija ali Italija zavrneta prošnjo za azil? Kako konkretno eh, poteka postopek vračanja? Hvala. In kako je to pri pomorskih misijah? Hvala, zdaj pa gospa Keller. Ja, hvala. No, rekli ste, da nevladne organizacije dejansko pomagajo pri trgovini z ljudmi v Libiji. Ali veste za konkretne podatke? Ali v 50 odstotkih se to dogaja mogoče? Drugo vprašanje glede Mačarske. Peter je obrazložil razmere. Kako zagotavljate, da uradi Frontexa niso vključeni v kršitve človekovih pravic? In še nekaj primerih hudih kršitev človekovih pravic ali se operacije prekinejo ali odložijo. In ali ste to preučevali? Hvala. One minute, please. Gospod Lopez, Alega, Lopez Aguilar, hvala lepa. Hvala za vse te informacije in za pripravljeno za izmenjavo mnen. Veliko nas tukaj spremlja vsak korak in najnovejše dogodke pri novih uredbah in na novi status pri Evropski mejni obalni straži, vključno z razporeditvijo 5000 članov mejne straže in obalne straže. Zdaj ste prišli na odbor Libe in vidite, da nimamo dovolj informacij. Informacijski deficit je nekaj, s čimer se sooča celoten parlament. V vsaki razpravi, pri vsaki stvari, ki jih obravnavamo, slišimo navedbe agencij o kaznivih dejanjih, naprimer, da se pušča ljudi umirati na morju. Tako da je moje vprašanje naslednje. Kako bi okrepili odgovornost in informiranje, ko gre za pravo naravo agencije in zlasti, ko gre za izvrševanje in uveljavljanje temeljnih pravic in uradnika za temene pravice. Vedeti moramo, da vaša agencija pomaga reševati življenja na ranljivih zunanjih mejah Evropske unije in ne prav nasprotno. Veliko krat slišimo te navedbe, preve, prevečkrat. Hvala lepa. Hvala, da pa gospod Kirkov. Hvala lepa, gospod Lečeri. Ponovil bom, kar je povedala Evropska služba za zunanje delovanje glede fijaska povezanega z prijavami oziroma zaprosili. Pilotni projekt se bo začel šele maja, ker podatke prihajajo prepozno. V Turčiji pa bomo imeli kmalo referendum, ki bo verjetno prelomna točka v migracijskih tokovih. Vi niste predvideli tako velikega pritoka beguncev in zato se je bil naš odgo odgovor na to zelo negativen in slab. In tukaj ima Grčija pomembno vlogo. Hvala. Gospa Sargentini. Hvala, predsedujoči. Želim nekaj več izvedeti o operacijah za vračanje Frontexa. Te operacije so bile izvedene za Afganistan. Zanima pa me, za kakšno vračanje ste trenutno odgovorni in kako preverjate tiste ljudi, ki jih vračate. Države članice so tiste, ki zagotovijo in odobrijo azil ali pa pač ne. Zanima me, kako preverjate, katere ljudi je treba vrniti in kakšne pravice do pritožba, do priziva imajo ti ljudje. V Afriki in Libiji se dogajajo še veliko drugih stvari. Obstaja usposabljanje evropskih mejnih in obaljnih stražnikov. Ali igrate tam pomembno vlogo pri usposabljanju? teh ljudi? Kako preverjate, kakšne so razmere pri imigrantih in beguncih, ki jih srečujete, naprimer eritrejci in njihove potrebe v zvezi s človekovimi pravicami? Hvala. Hvala lepa. Ja. Kolegica Birgit Zipel je omenila neko zmogljivosti o materialu, o kadrih. Ali imate tudi kakšne črke, kakšne so pomakljivosti, kako je s tem v državah? Mislim, da lahko to nekoliko obrazložite, kljub tem informacijam, ki ste jih posrevali in temu priročniku, ki smo ga zdaj prejeli. To je sicer precej novo. Potem drugo glede vračanja, kot je rekla Judith. Naominjali no, ste turistične agencije, in odprla naj bi se meja z Afganistanom. Ne vem, <laughs> mislim, da se to sliši smešno, ampak ali lahko poveste, kako je z osebami, kakšno je število teh oseb? Ko je uredba o Frontexu začela veljati, tu imamo 78 operacij, torej več kot v prejšnjem letu, to je velika razlika. Ali lahko poveste kaj več in na koncu še nekaj na hitro? Med temi načrti imamo tudi mehanizem pritožb in uradniki za temne pravice so rekli, da je to nedopustno. Ali lahko poveste kaj o tem? Hvala. Thank you. And Mrs. Spinelli, please. Da pa gospod Spinelli. De, ring, eh, ringra... Hvala. Hvala, dr. Leđerju. Imam vprašanje. Glede nečesa, kar me skrbi, V točki 6.1 na strani 32 sem v poročilu zasledila podatek, da nevladne organizacije se opisujejo kot del dejavnika potega pri priseljevanju in tudi pri operacijah za reševanje in da gre tukaj za nenamirno pomoč pri ilegalni trgovini z ljudmi. Ali obstajajo smernice za politike, naprimer v Kataniji, v Italiji, se to vrstne nevladne organizacije preizkujejo? Tudi v Belgiji je gospod Franken obsodil zdravnike brez meja glede tega. Hvala. Tako je upane, ok tak cilj. Eh. Hvala lepa za besedo. Hvala, gospod Leđeri. Napadi na Frontex so se potrujili. Veliko sredstev smo namenili za to, tudi kadrovskih sredstev, pa vseeno vidimo, da je pomoč na libijski obali premajhna. Obstaja pomoč, vendar je vedno več nezakonite trgovine. In vidim, da je več pomoči tudi pri ilegalni trgovini z ljudmi o tem sem brala v nemških časopisih. Kaj dela Frontex za obravnavanje tega vprašanja? Saj tisti, ki te hotapijo ljudi, ostajajo nekaznovani. Če povečujemo pomoč libijski obaljni straži, me zanima, kako je Frontex vključen in kakšen je cilj tega. Hvala. Gospod Leđeri, iz informacij, ki ste jih podali, je očitno, da države na zonanjih meja, mejah Evropske unije niso deležne strokovne pomoči iz drugih držav članic, ki je tako nujna za zaščito zonanjih meja Evropske unije. Dejstvo je, da Bolgarija in Grčija ne moreta delovati sami brez pomoči evropskih partnerjev. Kakšne ukrepe nameravate izvesti za to, da zagotovite vključenost vseh držav članic pri zagotavljanju opreme in stokovnjakov pri zaščiti zunanjih meja? In še eno vprašanje. Turčija ponovno grozi Evropske unije, da bo prenehala izvajati mačevski sporazum o migracijah. Na ta način bi omogočili 15 tisoč migrantom, da gredo skozi Bolgarijo. Kaj bomo naredili? za to, da okrepimo zaščito bolgarsko-turške meje? Kakšne ukrepe izvaja Evropska komisija za to, da se zagotovi, da bo sporazum s Turčijo Turčija tudi spoštovala? Hvala. Zdaj pa komisija in izvršni direktor. Nekaj vprašanj je bilo namenjenih komisiji, tako da prosim gospoda Seferta, da na kratko odgovori na ta vprašanja, potem pa bom dal ponovno besedo gospodu Ledžerju. Gospod Sifrd, najprej prosim, če ste lahko kratki in jedrnati pri svojih odgovorih. Hvala. Najprej vprašanje tehnične opreme, ki je države članice še niso prijele od komisije. Vendar pa vidimo precejšen napredek pri zagotavljanju te oprome, opreme strani držav članic, zlasti iz naslova hitrega odzivanja. Zagotavljanje helikopterjev predstavlja še vedno izziv, ampak tudi to poteka. Potem je bilo še vprašanje zastavljeno glede sporazuma s Turčijo. Tudi tukaj zaenkrat komisija meni, da je ta sporozum dober, da deluje, vsaj zaenkrat. Ne vidimo pa v prihodnost. To je zelo občutljivo politično vprašanje ta trenutek. Hvala. Ja, hvala. Veliko vprašanje je bilo zastavljeno tudi vam. Imamo le 5-6 minut na voljo. Če lahko prosim odgovorite na te pomisleke držav članic. Super, Hvala lepa vam in hvala poslancem za vsa vprašanja. Začel bom s vprašanji temeljnih pravic. Najprej, kako jaz vidim vlogo leteh? To je temelj vsakega in celotnega delovanja naše agencije, naše ustave, če lahko tako rečem, kajti listina o temeljnih pravicah je vse. Sredstva ki so namenjena uradu za temeljne pravice, so bila v zadnjem mesecu 2,5 milijona, kar je sorazmerno z rastjo agencije. Seveda pa je to odvisno od potreb in če bo potrebno, se bo to v naslednjem mesecu in letih še povečalo, odvisno od dejavnosti in od mehanizmov. Nekaj vprašanj je bilo povezanih konkretno z Mačarsko in Grčijo. Ko potekajo operacije Frontexa, takrat, ko so potekale, nismo bili priča kršitvam temeljnih pravic. Sam in tudi vi, pa tudi nevladne organizacije to veste, da se nismo odločili, da prekinemo operacijo na Mačarskem, ampak je zmanjšana na minimum, kar zadeva število mejnih stražnikov tam. Razlog za to je v prvi vrsti v tem, da moramo biti prisotni tam zlasti, ker gre za občutljivo situacijo. Če bi bili čisto odsotni, verjetno ne bi pripomogli k reševanju pomislekov, ki ste jih izpostavili. Zdaj lahko odgovorim tudi na drugo vprašanje. Imamo nekaj potreb na bolgarski kopenski meji s Turčijo. Tu prihaja do prehoda med operacijami s srednji Evropi s kopensko mejo na Bolgariji. Um, Hvala, glede imigrantov. Na otokih, kot izvršni direktor agencije, sem večkrat lokalnim organom povedal, da sem zaskrbljen zaradi humanitarnih pogojev, v katerih uh, se te osebe izkrcajo. Agencija ni povezana s takšno obravnavo, kot je to opisano, s takšnim ravnanjem, ampak večkrat sem to videl, več predstavnikov agencije na kraju samem je izrazilo pomisleke. Glede delovnih ureditev s tretjimi državami in dogovorov, tukaj ne govorimo o mednarodnih sporazumih kajti to so formalni sporazumi. Govorimo o izvedbenih ukrepih, ki spadajo v okvir krovnih mednarodnih sporazumov na ravni EU in zunanje politike EU. Ko sem obiskal afriške države kot je Niger, pa tudi druge, smo imeli pogovore tudi z Egiptom in Senegalom, je postalo jasno, da imajo potrebe. Zato moramo preučiti možnosti za vsako posebej, saj nimamo enega načina, ki bi ustrezal vsem. Imamo pa skupne točke, ki nas zanimajo. Niger si želi izmenjave informacij, tudi o vrševalnih podatkov o varnostnih grožnjah. Ko govorimo o varnosti, da irregularna migracija ne povzroča pomankanja varnosti. Bolj govorimo o trgovini z ljudmi, ki je v ozadju in to lahko potem prispeva tudi k terorizmu. To so problemi v afriških državah. Ugotoviti bomo morali, kako naj to upoštevamo pri naših mednarodnih delovnih dogovorih. Glede vključevanja držav članic, in izvajanja novega mandata. To je ključno. Lahko rečem, da številne države članice se srečujejo z izzivi na nacionalni ravni. Večina držav članic, več kot 25, jih redno prispeva k našim operacijam na različne načine. Tehnična oprema res manjka veliko krat. Zdaj zato razmišljamo, kako bi bolje izvajali novi mandat agencije, zato da bi vedeli, da imamo svojo opremo. Res pa je, da države članice imajo včasih težave, da nadoknadijo zamujeno, kajti tempo je zelo hitro vzpostaviti pa moramo ustrezno ravnovesje med visoko hitrostjo in nizko hitrostjo. To je izziv pred agencijo. Pri tem moramo vedeti, da in upoštevati, da želimo vključiti vse in izvajati celoten mandat čim prej. Pripravljeni bomo na to, ko pride do najpomembnejše določbe, do ocene ranljivosti naših zunanjih meja. Če obstaja potreba, bomo lahko sprožili s postopkom postopek hitre intervencije. Če bo potrebno, lahko priporočila izdali aprila ali maja za države članice. Vprašanje vračanja. Imamo nove storitve, ki jih ponujamo državam članicam. Začeli smo z, no, temu ne bi rekel, potovalna agencija. Frontex to ni. Včasih lahko rečem, da nekatere države članice lahko gledajo na našo agencijo kot na potovalno agencijo. Ampak ključna dodana vrednost je v izvajanju sporazumov za ponovno oziroma za vračanje Evropske unije, zato da se bolje identificirajo migrante. Tisti, ki se vračajo, so ekonomski migranti. Od prvega intervjuja oziroma razgovora z migrantom je nujno, da se identificira osebe, ki potrebujejo zaščito in tiste, ki ne. In tisti, ki potrebujejo zaščito, te napotimo na urad za azil Mejni stražniki, mejna straža mora identificirati tiste ljudi, ki potrebujejo azil. Po drugi strani pa imamo ekonomske migrante, ki ne izpolnjujejo pogojev za zakonito dovoljenje za prebivanje v Evropski uniji. Te je treba vrniti in ti so v ospredju dejavnosti vračanja. In nacionalni organi so tisti, ki odločajo o tem. Hvala, kolegice in kolegi. Tisti, ki vstopate, prosim, če se ne pogovarjate, da pridete potiham. Odločitve o vračanju so odločitve nacionalnih organov držav članic. In agencija, ko gre za vračanje, zagotovi, da se spoštujejo temene pravice. Spremljamo operacije vračanja zagotovimo tudi, da so na voljo zdravstvene storitve tistim, ki se vračajo. Izboljšali smo tudi usposabljanje vseh ljudi, ki spremljajo ljudi, ljudi ki se vračajo, zato da se ohrani njihovo dostojanstvo. Potem še vprašanje glede nevladnih organizacij. Tukaj lahko rečem, da gre za neidentificirane skupine. Nekaj nevladnih organizacij poznamo, so del našega svetovalnega foruma, imamo tudi komunikacijske kanale do določenih NVO-jev, z nekaterimi se srečujem vsak dan, nekateri sodelujejo s Frontexom, s policijskimi organi. To, kar smo želeli Izpostaviti je, da po poletju 2016 je bilo nekaj neidentificiranih skupin, ki so rekle, da so nevladne organizacije, pa to niso bile. In so pomagale pri kaznjivih dejanjih. V zadnjih dveh letih že govorim, da moramo vzpostaviti pravo ravnovesje med reševanjem življenj, kar je naša prednostna naloga, iz humanitarnih in pravnih razlogov to moramo narediti. Pri tem pa moramo tudi zagotoviti, da kriminalne združbe tega ne izkoristijo, ker so migranti žrtve. Ko sem se srečeval z migranti v Njameju, v, so ugotovili, da so bili žrtve, želeli so se vrniti nazaj v Nižer, Niger, ampak videl sem, da so me prosili za rešitve, za to, da se jih ponovno lahko vrne v svoje lokalne skupnosti. To sicer ni vprašanje za Frontex, ampak je vprašanje, ki ga mora obravnavati Evropska unija. In tudi o tem sem želel več slišati tukaj, ko govorimo o iskanju in reševanju, naprimer v Sahelu, v Puščavi. Upam, da sem odgovoril na večino vprašanj, seveda pa sem tukaj, če želite še kaj vprašati. Hvala. Še nekomu dam besedo, gospod Pavi. Gospod Pabriks, Euh, sur le, le méca... sur la, les plaintes, euh, effectivement, dans le. Gledé pritožb, temu mehanizmu pritožb, smo imeli eno pritožbo, ki je bila upravičena. Uradnik za temeljne pravice je to potrdil. Šlo je za sirsko družino. No, upam, da to lahko povem, ne da mi razkrijo osebne podatke, ampak gre za sirsko družino ki je bila ponovno sprejeta v Turčiji. Prišla je iz grških otokov v okviru tega dogovora. Med, torej šlo je za ta dogovor med EU in Turčijo. O drugih neupravičenih primerjih, ki jih je uradnik razglasil za neupravičene, no, neodvisno je preučil vse dokumente in lahko bi uradnika za temeljne pravice prosili naj obrazloži, zakaj je presodil, da te pritožbe niso upravične zaradi oblike, zaradi vsebine mora biti. Hvala lepa. Ja, in ravno zaradi takih točk bi si želeli več interakcije in dodatnih vprašanj in res opravičujem tako poslancem kot vam, gospod Leđeri, da je tako. Člani, ki so bili na misiji v februarju, so imeli tudi malo časa na voljo. Seveda pa bomo o operacionalizaciji še govorili. In želeli smo, da bi poročilo misije bilo sprejeto danes. Anton. Ja, hvala, predsedujoče. Še ena dodatna pripomba in zaključek. Kar zadeva vprašanje držav članic in, njihovih, in njihovega zagotavljanja prave upreme in osebja. Menim, da države članice delajo vse, kar je v njihovi moči. Tiste države članice oziroma tiste poslance, ki si želijo više hitrosti, pozivam, da podprejo ta prizadevanja za večjo izmenjavo opreme, za več zagotavljanja sredstev. To vprašanje je pokazalo še nekaj. Namreč, da potrebujemo neko stalno osnovo za izmenjavo informacij med parlamentom in agencijo, kajti potem bomo bolje razumeli, kaj se dogaja in vedno bi imeli pripravljene prave, prava vprašanja in tudi odgovore bi dobili. Tako da res hvala gospodu Lečerju za obisk, za to predstavitev in veselimo se skupnega sodelovanja, saj gre za skupno zadevo. To je naša skupna prednostna naloga in to bo ostala tudi še naprej v Evropski uniji. Hvala. Hvala lepa vsem. In tako je poročilo misije sprijeto. Hvala kolegi za disciplino pri tem. Zdaj pa točka 5.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 Uh, Gospe in gospodje, pozdravljam vas na tej izmenjavi mnen o demokraciji in pravosodju v Romuniji. Tukaj imamo tudi prenos preko interneta in razprava se snema. Poleg tega je prisotna vsaj ena ekipa kameramenov. No, po sprejetju sklepa 1. februarja 2017 je koordinacija našega odbora se odločila na sestanku 13. februarja, da organizira kot prvi korak izmenjavo mnen oziroma razpravo v odboru Libe na to temo. Na sestanku 13. marca 2017 je biro parlamenta omogočil, da pride do te razprave z vabljenimi strokovnjaki. Koordinatorji Libeja so se dogovorili za seznam in dnevni red za to razpravo po pisnem postopku 15. marca letos. Zdaj pa bom začel z razpravo ki bo trajala uro in pol. Besedo bomo dali govornikom z omejenim časom, kar bomo tudi spremljali s števcem. Vsi se prosim držite časa, ki vam je na voljo. Najprej, oziroma beseda bo dana za 8 do 10 minut in potem bomo odprli razpravo. Na začetku te eno in pol urne razprave vas prosim, da se omejite pri razpravi. Najprej bodo spregovorili koordinatorji. Najprej je prvi govornik bo gospod Tudorel Toader, minister za pravosodje iz Romunije, ki bo govoril 10 minut. Izvolite, gospod Toader, beseda vaša. Domnule predsednik, domnilor. Gospod predsednik, gospe in gospodje. Na začetku govora bi rad v osebnem imenu in v imenu romunske vlade izrazil sožalje za žrtve terorističnega napada iz lanskega leta v Bruslju. Seveda smo v mislih z družinami in vsemi, ki so izgubili ljubljene v teh žalostnih okoliščinah. Gospod predsednik, gospe in gospodje, o veliko čast mi je, ker sem prejel to vabilo in ker lahko sodelujem pri današnji razpravi. Rad bi se zahvalil organizatorjem za vabilo. Preden bom šel na osrče teme, mi dovolite, naj podam nekaj potrebnih pojasnil. Sem minister za pravosodje Romuniji. En mesec že zasedam to funkcijo, torej ne delam dolgo na tem delovnem mestu. In eh, še nikoli nisem bil nobeni politični stranki, tudi sedaj nisem nobeni stranki, ampak za menoj je 31 let pravosodne prakse. Bil sem tožilec, odvetnik, deset let sem bil sodnik na ostalnem sodišču Romuniji. Sem član Beniške komisije. Tam zastopam Romunijo. istočasno lahko glede akademske plati omenim 25 let didaktičnih dejavnosti. Začel sem kot asistent na univerzi, potem sem šel više po hierarhiji do konca, sedaj sem celo rektor univerze v Jasiju. To je prva univerza, ki je bila vsega oblikovana v Romuniji po letu 1859. Torej, to je moja zgodovina, to so moje poklicne izkušnje in zato so mi predlagali ta portfel pravosodja, tu pred vami. V tem času, ki je na voljo, lahko omenim svoje dejavnosti, delovanja na tej funkciji in zato bi rad iskreno in korektno predstavil situacijo na področju pravosodja v Romuniji. Prepričan sem, da moramo pri nas imeti pošten oris pravosodnega romunskega sistema, kajti to je edini način, da bi razumeli to, kar je bilo postorjeno, kaj še moramo postoriti, zato da bi povečali standarde ščitanja pravic in svoboščin in da bi poskrbeli za dobro delovanje pravne države. Naj rečem, da sem odkril več težav in pri vsaki težavi bi lahko imeli zelo dolgo razpravo. Ampak naj povzamem in vam predstavim naslednje ideje. Romunska zakonodaja se nenehno razvija. To je dinamika, ki se ne vrača nazaj, gre naprej, tudi če smo včasih imeli nekaj slabših trenutkov, je ta dinamika skupaj z našimi standardi v zakonodaji nenehna, nepreklicna je. Žal. Se soočamo z zakonodajno inflacijo. To je moje osebno mnenje. Veliko zakonov imamo, preveč jih je, težko jih je poznati, težko jih je izvajati, težko jih je razumeti in tolmačiti. Včasih je to težko tudi za pravnike, kaj šele za državljane, ki morajo spoštovati zakone. Naša pravosodna praksa ni enotna, ampak imamo korekcijske mehanizme imamo visoko sodišče, ki izreka sodbe o zakonu, imamo sodišče, ki izreka predhodne odločbe, potem imamo ustavno sodišče, ki se izreka o tolmačenju zakonu. Cilj vsega tega je zagotoviti enotno pravosodno prakso. Imamo ustavno sodišče, tako kot vse države čeprav ima v nekaterih državih više sodišče pravico preverjati ustavno sodišče. To so te situacije, kjer je v zakonih treba najti tisto, kar ni ustavno, da lahko zakoni odrazijo temeljne pravice iz ustave. In tu imamo še nekatere odločbe, ki niso bile prenesene v zakonodajo. Sodišče sicer izreče sodbe, ampak potem se zakonodaja ne prilagodi v praksi. Včasih imamo tudi osnutke zakonov, ki niso zaključeni, niso dokončno sprejeti in jaz kot minister sem sestavil osnutek zakonodaje za to, da bi vsega, res izvedli v praksi vse sodbe ustavnega sodišča. To snutek zakona eh, še ni sprejet. Želimo prenesti tiste direktive, ki še niso bile prenešene v okviru tega predloga. Seveda imamo tu kar nekaj manevrskega prostora za nacionalne zakonodajalce. Imamo 27 tisoč 234 pridržanih oseb v zaporih. 27 tisoč 234 pridržanih oseb. In soočamo se z neprijetno perspektivo, ker je treba sprejeti in upoštevati tudi odločbo Evropskega sodišča za človekove pravice in to je obsodba z Romunijo, ki nima dobrih pogojev pridržanja romunskem parlamentu imamo snutek zakona, da bi pomilostili nekatere pridržane osebe. Včeraj sem bil v parlamentu in prosil sem za to, da bi obravnavali osnutke zakona za to, da bi Romunija sprejela dodatne ukrepe. Potrebujemo dodatne ukrepe, kajti pomilostitev ni čudežno zdravilo za vse kajti preveč je zapornikov v zaporih. In tudi naš odbor v parlamentu se je strinjal za to, da bi to obravnavali pozneje, da bi imeli dovolj časa za to razpravo. Potem imamo tudi MCV. Začeli smo s potrebnimi ukrepi da bi vse povezane institucije v tem sistemu stolovanja in preverjanja lahko izvrševali svoje pristojnosti in da bi tu poštevali pogojevanje iz tega mehanizma. Res je, mehanizem ne nalaga objektivnega pogojevanja. Nekateri pogoji predstavljajo, da je to, cilje, ki se ne nehno spreminjajo. In mi smo se trudili za to, da bi to izpolnili, da bi na koncu dosegli tudi umik mehanizma. No, seveda bom odgovoril na vaše vprašanje. Kaj vam lahko rečem kot ministr za pravosodje? Je to, da sem prosil vsako oblast pri nas naj spoštuje ustavne določbe, kajti arhitektura pravne države je zelo dobro zasnovana, zelo dobro ločna, zelo dobro orisana, ampak to je treba tudi zelo dobro poznati in to je treba tudi dobro spoštovati. Če ni tako, potem organi v državi presegajo omejitve ustavnih pooblastil, kar pomeni, da se potem spuščamo domene drugih pooblastil. To se je že zgodilo v preteklosti, to dobro poznate in to pravim, kaj ti to je glavni razlog, zakaj sem tu danes. To je bil recimo ta primer 13. dekreta, to je ta znani primer, 13. dekret iz 31. januarja. To je vlada sprejela, to je bilo zavrnjeno v parlamentu, zato da bi vsi Romuni videli, da to ne bo sprejeto. Ta dekret ne bo sprejet, ker ni ustaven. Torej, 13. nujni dekret je bil zavrnjen. No, dekret sam ni bil problematičen, ampak šlo je za postopkovne težave. Šlo je za to, kako je bil ta dekret sprejet. Podjetje se je odzvalo, kaj ti ta dekret je bil sprejet ob desetih, enajstih zvečer. To ni običajno, to ni običajna praksa in vlada bi lahko omogočila da bi ta dekret začel veljati takrat, ko bi objavljen v radnem listu, ampak vlada je predvidela desetdnevni rok, preden dekret začne veljati. In zato sem osebno podvomil v zakonodajne zmogljivosti. Ne moremo sprejemati zakonodaje po noči. To je povzročilo veliko sporov, uporov v civilni družbi. Ta dekret je povzročil še nekaj, veliko bolj pomembnega, ko govorimo o razvoju pravne države. Nacionalni odbor za boj proti korupciji DNA je sprožil preiskavo proti ministru, ki je stoloval pri sprejemu tega dekreta. Predsednik tega odbora je menil, da je ta nacionalni odbor za boj proti korupciji posegal v pristojnosti drugih oblasti. Tako da se je v to upletlo tudi ustavno sodišče, da bi videli, če je ta dekret, ki je bil tako sprejet in ustvaril pravne konflikte in kolizijo prava, primeren da bi videli, če lahko minister tako preseže svoje pristojnosti in poseže v pristojnosti vlade. In prišli smo do odločitve, ki mi je zelo všeč, to je načelna odločba, ki določa, da običajni zakonodajalec ima pristojnost presojati o primernosti osnutka zakona. Ampak nima pa pristojnosti sodno preganjati ministra, ki uživa svobodo in sam lahko odloča, kako sprejemati nujne dekrete, tudi če gre za enostavne dekrete. In s to sodbo je sodišče razsodilo, da je prišlo do kolizije prava. Kaj je pomembno? Ne to, da je bilo priznano to, da je prišlo do kolizije prava, ampak je pomembna ta sodba, kajti to je zelo pomembna sodna praksa za prihodnost. Tožilec ni tisti, ki naj bi presojal o ministru, ki sprejema dekrete in če mi predsedujoči dovoli, bi dodal še en stavek. Vsaka oblast, vsak organ mora poznati in spoštovati svoje ustavna pooblastila. Hvala, predsedujoči, hvala. Thank you. Hvala lepa. Naslednji je gospod Livio Avram, namestnik eh, urednika Adre Vula. Eh, Hvala, predsedujoči. Gospe in gospodje, rad bi obrazložil, to zgodbo s tem nujnim dekretom v Romuniji iz vidika običajnega državljanja. Z moje eh, perspektive tu imam svojo denarnico eh, z denarjem, vsak dan vzamem nekaj denarja in dam to v javni proračun. Tamle sem na prosojnici, tamle spodaj sem jaz ta figura. In uh, kam dam ta denar? Vladi, parlamentu, županu in javni administraciji. Zakaj dam ta denar? Najprej zato, ker me obvezujejo zakoni in drugič zato, ker nimam nobenih jamstv, da bodo institucije, ki prejmejo moj denar, to vodile korektno, da ne bodo tega ukradle, ampak da bodo to urejale. Pravilno, ta domneva temeli na tem, da imamo med menoj in temi osebami zakone. Imamo pravno državo, imamo zakone. In moj denar se lahko ukrade, ampak to je potem treba kaznovati skladno z kazenskim zakonikom. Tu govorimo o korupciji, goljofiji, zlorabi vpliva, zlorabi položaja, o zanemarjanju in drugem. Torej, To pomeni, da lahko mirno dam svoj denar in se vrne k običajnim nalogam, tako kot si dakoplačevalci. Ampak pred dvema mesecama je vlada po noči brez obrazložitve storila nekaj nepredstavljivega, sprejela je nujni odlog, obvezno zakonodajo in je s tem omejila vsega, zakon, ki ščiti naš denar, povsem je pozabila na te vidike, ki sem jih omenil prej, zlorabila je svoj položaj, pozabila je na skriže interesov in drugo. In sprašujem se, kako je to sploh možno? Kot davkoplačevalec moram po zakonih nakazati denar v proračun in potem moram biti ravnodušen oziroma velikodušen do tistih, ki naj bi se izognili plačevanju. Seveda bi lahko to storili. Ja, pred štirimi meseci smo imeli nove volitve. In o vseh temah smo se pogovarjali v kampanji pred volitvami, ampak v tej kampanji smo slišali omembo teh pomembnih sprememb kazenskega zakonika. In kakšni so sklepi, ki jih lahko predstavim? Tisti, ki so prosili za to, da glasujemo, tisti, ki so zmagali, so prikrili svoje namene in potem so pokazali pravi obraz po volitvah. In to je odlična past. To je past, v katero so se ujele žrtve. In Vsi smo žrtve te pasti. Ta past se je pripravila zelo dolgo, je bila dobro nastavljena. Videli smo, da je bilo veliko različnih govoric in sedaj se je to pokazalo kot resnično. In to so legitimne vprašanja. Zakaj ste to storili? In edini odgovor, ki smo ga prijeli, je bil naslednji. To smo storili, ker je bila to volja vlade. Imate še kakšno vprašanje, so rekli. In ta odgovor je sedaj postal legendaren, kajti minister je to ponovil 24krat na isti tiskovni konferenci. Veliko Romunov je pokazalo, da niso pripravljene manipulacijo. Zelo dobro smo razumeli, kaj se je zgodilo in na 100 tisoče davkoplačevalcev je šlo na ulice in so protestirali. Prosili smo uh, tudi ustavno sodišče za ne, tu je zgodba zelo dolga, ampak na kratko naj povzamem. Sodišče je petkrat zasedalo in odločalo o nujnem odloku. Ustavno sodišče je reklo, da ni treba nič reči o tem, kar je za nas najpomembnejše. To, kar je storila vlada, je bilo dobro, slabo ali kaj drugega. Torej, ustavno sodišče je za časa te krize pravzaprav mirovalo, nič pametnega niso povedali o tem. Torej, nismo imeli nobene institucionalne zaščite in samo protesti so nam ostali in po teh protestih, samo po teh protestih je vlada vsega, Eh, preklicala ta nujni odlog. Romuni, ki so šli na ulice, so ponovno vzpostavili pravno državo. Ampak eh, za kratko obdobje, kajti zakon je bil poslan v parlament in zaradi neznanih razlogov je parlament rekel, da Romuni ogovarjajo vladi in eh, da so pravzaprav to ljudje, ki kradejo, ne poznajo vsebine zakona. Tako da je bilo to obravnavano v parlamentu, ampak z istim ciljem, da bi ošibili ta zakon, ki ščiti naše ljudi. Sedaj pa imamo tehnične težave s prosojnico. Prosim, če lahko gremo naprej, še enkrat. Dobro, hvala. Ja, tu smo sedaj. Cilj te zakonodajne pobude je bil, da bi ušibili te zakone, ki ščitijo naše državljane in da bi bilo vse lažje za tiste, ki kradijo denar. Parlament pravi, če ne vam ni všeč delo vlade, v redu, parlament počne isto. Samo zato, ker lahko. In kaj boste storili? Kaj? Romuni so nadaljevali s protesti, tudi v nedeljo smo imeli proteste in ta kriza je pokazala še nekaj zanimivega. Šibitev zakone ni nekaj, kar želi uh, le večina, ampak imamo tudi opozicijo. Nekateri v opoziciji so tudi vladali in so imeli tudi nekaj težav z zakoni. Torej, velika večina, prav zaradi velike večine ljudi je parlament naložil ta zakon. Romuni ne morejo nič storiti. Do leta 2020, do naslednjih volitev. Ja, seveda lahko protestirajo, ampak treba je živeti. Ne moremo sedaj protestirati vsak dan štiri leta in se bati eh, posledic eh, in eh, zlobnega dela teh izvoljenih. Tu smo sedaj, takšna je situacija, državljani protestirajo, parlament dela. videli smo, kaj se dogaja, počasi so protestniki utrujeni, premije je dobil vprašanje in kakšno je vprašanje, ki mu je bilo najbolj všeč in pokazal je podobo tega državljane, ki ga vidite tu na ekranu. Premije je rekel, da je v pasti zaradi interesnih skupin in da ne more rešiti tega. Torej, vidite, kaj je pa ta človek napisal, gospod premijer. Pomižiknite, če želite, da vas rešimo, ker ste pač. Eh, Se upravičujem brez eh, spontanih aplauzov med predstavitvami. Vem, da to zveni uh, čudno, pa vendar. Eh, imate še veliko prosojnic, tako da morate počasi zaključiti. Ja, dobro, premije, to je šala, ampak eh, danes v Romuniji situacija ni nobena šala. Mi smo ujeti, eh, vsi smo talci v lastni državi zaradi vlade, ki jo imamo, treba je najti rešitev zato, da bi lahko imeli odgovorno vlado, ne samo zaradi našega denarja, mojega denarja, zaradi denarja vaših davkoplačevalcev, kajti romunski denar je povezan z evropskimi sredstvi. Gre za iste zakone, ki jih želijo sedaj ti izvoljeni ošiviti. Ne vem, če se vsi romuni strinjajo s tem mnenjem, ampak naj vam rečem, da nas je veliko takih, ki smo proti. Poglejte to sliko in v imenu vseh teh ljudi bi tu pred vami rad opozoril na to, kaj ti premije potrebuje pomoč. Thank you very much. Thank you. Prosim, da zaključite. Sem že. Hvala lepa. Okay. I'm going to say it for the last time. Še zadnjič. Celo se dobrodošli kot eh, gosti, vendar pa eh, to ni forum, v katerem prisluhnete mnenjem, izmenjujemo eh, mnenja, ne gre za neke aplauze. Doslej ste bili zelo disciplinirani. Tukaj ne gre za reprezentativno zastopanost, tako da si ne želim takih odzivov. Naslednji gospod Viktor Elistar. Viktor Elistar izvršni direktor Transparency Romunija. 8 minut ima na voljo. Ta omejitev časa ni samo neke vrste smernica, ampak je dejansko omejitev, če prekoračite čas, ozemate čas za govor poslancem. Prosim vas, da to ne storite. Hvala, hvala lepa, gospod predsednik, za vaše pa bilo. To je dobra priložnost za to, da pokomentiramo romunsko situacijo, pa ne le romunsko, prej bi pokomiral evropsko situacijo. Če mi dovolite, bi omenil drugo perspektivo romunskega vzdušja. Gre za zelo, zelo polarizirano situacijo, malo je dialoga, to je bolj dialog med gluhimi. tako kot se uporablja ta tehnika komuniciranja, bi lahko označil kot delno. Imamo le delček resnice v tem kontekstu, ki spreminja realnost. Edino, kar lahko predlagam, je to, da ko govorite o tem, kar se dogaja v Romuniji, da prosite vaše strokovnjake in sodelavce, naj preučijo, kaj se dogaja v praksi. V Romuniji so mediji lahko neodvisni, ampak so polarizirani, niso objektivni in zato ni treba izhajati le iz tega, kar beremo v medijih. Treba se seznaniti z uradnimi dokumenti in to je edini način, da ugotovimo, kaj natančno se dogaja v Romuniji, da lahko ta odbor sploh sprejme mnenje o tem. Mi smo civilna družba. Smo organizacija, ki je prisotna v številnih državah. V Romuniji ima pravna država dve dimenziji. Najprej mora poskrbeti za delovanje pravne države, zajamčiti mora pravice, pravo, spoštovati ustavo, zaščiti osebe, državo, podjetja. Potem imamo drugo dimenzijo, potrebujemo tudi jamstva za človekov pravice, temeljne svobošne in gospodarsko delovanje. In eh, ko sta obe dimenziji izpolnjeni, lahko govorimo o vseobsegajoči, vključujoči družbi, ki deluje skladno s pravno državo. Če imamo pomankljivost, če imamo vrzel v temu, kar je ščitenje svobode ali kar so pravice pravne države, ne moremo več govoriti o pravni državi, ki deluje. In žal gremo potem v smeri anarhije ali diktature. Če si pogledamo konkretno situacijo v Romuniji, v zadnjih desetih letih je Romunija veliko postorila, že takrat, ko je postala članica Evropske unije. Ustvarili smo močne institucije, sprejemali zakone, da bi dali jamstva za integriteto javnih organov, zato da bi imeli dobro izhodišče, Kajti Romunija je, ko je postala članica Evropske unije, rekla, da bo ščitila pravno državo. Nihče nima imunitete, ne glede na funkcijo. Drugo so le prazne besede. Imamo ustavni okvir, imamo zakonodajni okvir, imamo postopkovni okvir, ki kaže, da ne glede na to, kdo si, nimaš imunitete pred roko pravica, pravice. In Romunija je edina država, kjer je bil predsednik nogometnega kluba obsojen. Ni precedensa, zato samo pri nas je tako, kaj ti borimo se tudi proti korupciji na področju športa. Romunija je edina, kjer je prišlo do te obsodbe. Romunija ima vse potrebne mehanizme, zato da bi zajamčili spoštovanje evropskih načel in vrednot, ampak to je dinamika. Imamo demokracijo, imamo več plati, imamo politične boje, imamo težave, ampak pogledajte, kaj se je zgodilo v Franciji. Smo pred predsedniškimi volitvami, veliko je škandalov in razprav. Poglejte, kaj se dogaja s financiranjem kampanje v Romuniji, kaj je bilo v zadnjih sedmih, osmih letih, zato je prišlo do zamenjave vlade. Naj spomnim tudi na obsodbo nemškega kanclerja. Torej, posod imamo škandale, ne samo v Romuniji. Romunija ni idealna država, imamo težave s korupcijo, ampak se borimo proti temu. In še zadnji vidik, ki bi ga rad povdaril, glede na kontekst, kako se država skupaj z državljani odziva na pojav korupcije. V javnih anketah, vključno z anketo Eurostata, pa tudi v drugih anketah eh, Transparency International, smo videli te letne ankete, torej rezultati so pokazali, da 70 odstotkov državljanov pravi, da je korupcija nekaj, kar jih skrbi in radi bi, da ni več korupcije. Zlasti, ko gre za državo in administracijo, vsakodnevno delovanje je to zelo pomembno. Država je razumela, da se je treba potruditi, storiti, kar se le da. Naš premije je zaskrbljen ampak ni prišlo še do obsodbe. Torej, zaenkrat moramo poskrbeti za pregon vseh, ki morajo biti preganjani. Ampak kot sem rekel, imamo tudi poglavje o sankcijah, ki je bilo v Romuniji okrepljeno. Žal smo storili manj na področju preventive. Če želite, da nihče ne krade potem, ne boš imel odprtih eh, oken in vrat, doma in potem boš presenečen, ker so me pokradli, ker si imel vse odprto. Ja, prišli so k meni in so me okradli. Ne, treba se je zaščititi, treba je preprečiti to delovanje. Vidimo, kako je z odnosom med državljani in administracijo. Nismo storili dovolj, imamo le sankcije. Pa ko imamo le sankcije, kaj lahko storimo? boj proti korupciji je monopoliziran potem. Zaradi aparata, ki izvaja sankcije. In ko pravčujemo to, kar se dogaja v Romuniji, moramo govoriti ne le o anketah, kaj ti te mm, zelo dobro potekajo. To je pomembno še nekaj v tem kontekstu. Ankete kažejo, da imamo več kot 70 odstotkov Romunov, ki pravijo, da je korupcija ena izmed prvih najpomembnejših treh tem, ki jih skrbi. Lani smo imeli lokalne volitve. V velikem mestu na severu, v prestolnici te regije, smo imeli volitve. Kandidat, ki je kandidiral za župana, je bil preganjen zaradi korupcije. Zaradi urejanja sredstev iz sklada v svoji občini in na dan volitev je dobil kar 69 odstotkov glasov. Kljub temu, torej imamo te težave. Politiki, ki se borijo proti korupciji, dela na tem, ampak žal je tako, da imamo to taktiko vseh političnih strank. Poglejte, kaj se dogaja pri sosedih, potem kaj se dogaja v opoziciji. In tu napademo drugo stran tudi pri tej perspektivi. To je bilo škodljivo in v prihodnih letih bo obstajalo to tveganje. Potrebujemo vključeno družbo, sicer ne bomo mogli biti vključeni. Januarja in februarja smo imeli ta 13. nujni odlog, ki je bil v vseh časopisih in medijih. Preučili smo vsebino tega odloga, v mestnem času je bil razveljavljen, ampak ta odlog je bil dokaz pomankanja zmogljivosti, pomankanja poznavanja vlade. Seveda smo imeli desetdnevni rok za to, da je začel veljati, imeli smo več podrobnosti, ker ni bilo obrazložitev in to je povzročilo kar nekaj skrbi v javnosti, ampak treba pošteti tudi to, da bo prišlo do sprememb. Predsedojoči je pozoril govorca, da mora končati. Torej, ne glede na to, kaj se bo zgodilo, je treba strogo spoštovati odložbe ustavnega sodišča, zlasti zato, da bi preprečili preveliko instrumentalizacijo, politizacijo, kajti boj proti korupciji je pomembno pravno in gospodarsko vprašanje, to ne sme biti monopol političnega diskurza. Razen, če nimamo alternativne ukrepe, to je pomembno in treba je spoštovati laste vrednot, ne glede to, kar pravijo ljudje na cesti. Ljudje na cesti pravijo, da je pomembna celotna resnica, ne le pol resnice. Hvala lepa, naslednji gospod Ličano iz Univerze v Bukarešti. Hvala, gospod predsedujoči, govoril bom deset minut zaradi tega, ker se bo gospod Biro odpovedal delo uh, svojega uh, časa. No, vidim, da imate vsi svoje pravila, imamo pa samo ena pravila tukaj, ki bi se jih prosim lahko držali. No, tukaj smo vendar enakopravni za to mizo. No, no, chair, no, imate več ljudi na svoji strani, pa vendar gospe in gospodje najprej bi se rad predstavil na kratko tako kot vi sem tudi jaz profesor filozofije torej imam dolgo kariero sem pisec sem na vrhu najpomembnejše založbe v Romuniji še en poklic imam in to je poklic, ki ga upravljam že več desetletij od paca komunizma in sicer je to poklic državljana. Danes bi to govoril o tej vlogi, vlogi državljana. Že od leta 90, torej od prvega dne po pacu komunizma, sem ustanovni član socialnega dialoga tej skupini predstavljam civilno družbo. Gospe in gospodje, seveda poznate rusko zgodovino, poznate eh, zgodbo lovca, ki je izgubil eh, svojo rokavico v gozdu za časa lova. In različne živali so uporabile to eh, rokavico, zajec, medved in potem lisica in tako naprej. Volk, torej štiri živali, predstavljajo nedavno zgodovino romunske zgodovine in jaz sem se znašel v situaciji, ko moram vse te dogodke dati v evropsko rokavico. To moram stlačiti v evropsko rokavico desetih minut, kot so mi rekli pred nekaj dnevi. In rad bi začel ta govor tu nisem kot državljan države, ki je že deset let v Evropski uniji. Nisem čutil, da bi pri nas doma bile ogrožene demokratične vrednote. Naj dam naslov mojemu govoru. Romunija ima tisoč besed. Naj povzamem situacijo moje države v petih točkah. Najprej naj rečem, da je naša država zadnja na različnih evropskih lestvicah zaradi znatne korupcije na visoki ravni. Od leta 2000, ko je na oblast prišla socialno-demokratska vlada Adriana Staza, ki je bil premijer obsojen za korupcijo, je korupcija postala sistematska in strokovna poklicna v Romuniji. Vsako leto se zaradi tega krade iz javnega proračuna. To so paraziti, ki kradejo politične družine in njihovi sodelavci. V zadnjih 16 letih je bilo veliko razhajanj v državi, med regijami, kajti imamo tiste, ki imajo regionalne in politične funkcije. To so baroni, ki so si nabrali na stotine milijonov evrov, kar ni upravičeno. Nihče mi ne more reči, nihče ne more pokazati, koliko milijonov so pokradli v Romuniji v zadnjih 25 letih. Nihče nima teh podatkov. Potem drugo. Zaradi posrečenih okoliščin v zadnjih desetih letih vidimo, da nacionalni urad eh, deluje proti korupciji. Imamo da na urad v zadnjih štirih letih to vodi tožilec, ki je znan v Evropi. Laura Kodruca Koeši je to, to je ta znana toživka. In začela preiskovati nekaj tisoč politikov. Kazensko jih je začela preganjati. In nacionalni urad za boj proti korupciji je v svojem poročilu 2015 pokazal, da imamo 431 milijonov evrov, ki so tu zadevni v teh postopkih, gre za ministre, poslance, sodnike, toživce, župane. To so osebe, ki so bile obsojene zaradi korupcije. Tretje, kar bi rekel. 11. decembra 2016 je koalicija ALDE zelo odločno zmagala na evropskih volitvah. Z udeležbo 18 odstotkov romunskih voljivcev. Nihče ni ugovarjal temu rezultatu, nikoli. Imeli smo kazenske obsodbe, potem smo imeli tudi obsodbe s preknitvijo funkcij. In vodja socialdemokratov je prevzel vodanje poslanske zbornice, vodja Aldeja, gospod Tariča, ki je bil tudi preganjen, je prevzel vlogo predsednika senata. Torej v Romuniji na vrhu dveh parlamentarnih eh, senatov, zbornic, imamo dve osebi, ki sta obe obsojeni ali pa sta kazansko preganjeni sedaj. V novi vladi člani niso bili izvoljeni zaradi svojih kompetenc, ne po teh merilih. Bili smo že v zelo eh, čudnih situacijah, že večkrat, veliko zadrege je bilo vsega. Merila so bila drugačna, ta merila izbora. Predvsem je šlo za to, da bi ti kazenski obsojenci pobegnili pred zaporno kaznijo. 20 članov stranke je obsojenih ali preganjanih. Torej, vlada, ki je liberalna vlada, je začela svoj mandat z neposrednim padom na pravosodje. V noči 31. januarja so sprejeli ta nujni odlog, s tem so skušali omiliti zakonodajo boja proti korupciji. Cilj pa je bil ta, da bi ta dva predsednika senata ušla roki pravice. Zato gre. Zato je šlo na ulice na stotine tisoče Romunov v zadnjih mesecih več novinarjev se je oprlo, to so bili tudi spletni novinari, ne omenim Kristjana Fantazija in Danteja Poluago. Videli smo velik upor, jezo, bes, zaradi pomankanja demokracije. Vsak posameznik, ne glede na na funkcijo ima politično in moralno odgovornost, da odigra svojo vlogo in da nadzoruje oblasti. To je poklic, ki je nad vlogo državljane. Imamo še en višji poklic in to je poklic človeka. Četrto, kar bi omenil, je, kje smo sedaj. Kakšna je situacija? Lidijo Dragna, vodja socialistov, vodja senata skupaj z dvema kolegoma iz koalicije želi pobegniti roki pravice, da ne bi šel v zapor, želi rešiti eh, svoje bogatstvo in ti ljudje so pripravljeni na vse, to so pokazali v zadnjih letih, v zadnjih mesecih so to pokazali jasno in razvidno. Začenši s predsednikom Iljeskojem v 90-ih letih bil je vsega, tudi glavni pri uporu, gospod Janastas, gospod Ponta, nekdani premije, avtor doktorske dizertacije, ki je bila ponarejena. Sedaj ga tudi preganjajo zaradi zlorabe sredstev. To je ta sistem, ki krade Romuniji. To je verjetno najbolj revna država Evropske unije ti ljudje sedaj želijo brez težav uživati v svojem bogatstvu, ki so si ga nabrali s krajo. In glavna tarča teh ljudi v Romuniji so toživstvo in urad za boj proti korupciji. Tako. To je izredno povedal vodja socialne stranke na televiziji, to je rekel prejšnji teden. Mi se moramo osredotočiti na to, da bi preučili gospod Koveši, ki je glavna toživka. Na no, včasih v zgodovini vidimo, kaj je bistveno. Kot v nekih pravljicah imamo boj pred, med dobrim in slabim. In tu imamo tudi politične stranke, ki so upletene v to. Tisti, ki so menda odprti socialisti in potem imamo tudi poslovneže na eni strani, na drugi strani imamo generacijo mladih, ki so stari med 20 in 40 let. Prosim, če zaključite. Prosim. Še tri minute imam. Ali lahko pojasnim, da bodo vsi razumeli? Ministr je imel 10 minut, vsi ostali so imeli na voljo 8 minut. Vsi ste prekoračili svoj čas, zdaj ste pri 11 minut. Prosim vas samo, da počasi zaključite prosim, ostanite mirni in zaključite počasi. Age, a concluding sentence. Okay. Zaključite z stavkom, ne z, z stranjo. To je najpomembnejši del. Imamo torej tu generacijo, ki je stara med 20 in 40 let in še ni bila okužena z socializmom Čaušiskoja od tu se izhaja, predstavniki te generacije, nekateri so tu celo v dvorani, so nosilci demokratične, demokratičnih vrednot, oni so na ulici, ki mirno protestirajo, to so pametni, dinamični ljudje, ki se ne pustijo zmanipulirati. Verjetno veste, da imamo v Romuniji najhitrejšo eh, rast imamo eh, spleta, imamo najhitrejše povezave in kakšna je povezava med hitrostjo na spletu in temi protesti, ki so se razcveteli po Evropi, to je jasno. Imamo najhitrejšo spletno povezavo, kar je privedlo do velike mobilizacije, ne za rok koncert, ampak za to, da bi imeli poseben cilj, ki je pomemben za cel svet, to je boj proti korupciji. Hvala lepa, zadnje Atila Biro, ki je preiskovalni novinar. Prosim za 8 minut. Uh, bună ziua, numele meu este Biro Atila și reprezint Rise Project. Uh, suntem... Hvala lepa, ime mi Atila Biro. In zastopam nevladno organizacijo, kjer so se združili preiskovalni novinarji, In rad bi vam predstavil položaj z vidika preiskovalnega novinarstva. Predstavil pa bi tudi nacionalni in lokalni kontekst. Naše preiskave so pokazale, da korupcija in organiziran kriminal nista nekako omejena. Koruptni politiki, ali pravci denarja. Vsi uporabljajo izjemno sofisticirane metode za zaščito svojega premoženja. Naprimer, podajo se v davčne oaze in obirajo vse možne poti, da bi zakrili sledi svojega nezakonito pridobljenega premoženja. Ena od novic eh, je bila mednarodna preiskava na tem področju, kjer je šlo za ruski sistem ruski oligarhi so skozi sistem spravili 20 milijard dolarjev. Ta denar se investiral v luksuzna vozila, v vile in ta denar je prečkal Romunijo in tudi druge države Evrope. V Romuniji so leta in leta bolnice oskrbovali z razrečenimi eh, zdravili. In tisti, ki so dobavljali eh, blago v bolnišnicah, so tako prikraden denar skrivali v davčnih oazah. Tega nišče ni mogel nadzirati v Bukarešti so ostale mreže za trgovanje z zdravili proti AIDS-u, oni sladkorni bolezni. Zdravila so izginila iz nacionalnih eh, mrež, kar so eh, bili vpleteni tudi predstavniki zdravstva. Nekaj kilometrov iz eh, prestolnice, Ima sedež uh, avstrijsko podjetje, ki uh, gradi hiše. Upravlja pa jih tudi za izdelavo pohištva, vendar pa je v ozadju nezakonit poseg eh, drevja. In tukaj vodilni politiki sodijo v te kriminalne mreže. In kolegi so ugotovili, da nacionalne mreže, ki se skrivajo za temi nezakonitimi eh, posegi, obvladujejo korupni politiki. Ta denar se potem steka v davčne oaze ali pa se ponovno vrača v sistem za druge oblike korupcije. Takih primerov je zelo veliko kar nadzoruje milijarder iz Izraela. Ugotovili smo, da obstaja eh, mreža iz politike in visokih uradnikov, kar kontrolira ta eh, sumljiva oseba, o kateri sem pravkar govoril. Lansko leto eh, smo videli objave panamskih dokumentov, kjer je videti da so mnogi romunski politiki, ki so nezakonito pridobili svoj denar, denar spravljali v davčne oaze. Osebno vam lahko povem, da sem srečal osebo, posrednika, ki registrira ta offshore podjetja. Zanimalo me je, kako delujejo te davčne oaze. In pogovor z njim sem eh, marsikaj gotil. Poslovnež, eh, politik eh, se je nan obrnil vsak teden z prošnjo, da jo imam pet milijonov, ki bi jih rad nekje pač naložil na nekem varnem mestu, no, v kamor, kamor se ne bodo vtikale oblasti. In to se dogaja vsak teden. 90 odstotkov njegovih strank je bilo upletenih v mrežo organiziranega kriminala. Vsi ti primeri imajo nekaj skupnega. Gre za ljudi, ki imajo absolutno nobenih eh, zavor krasti javnega denarja in ta denar skrivati v davčnih oazah. Če se vprašate, zakaj so šli romunski državljani na ulico, zato, ker so leta in leta spremljali, kaj ti politični in poslovni krogi počenjajo. Kradejo denar iz državne blagajne in to ostaje nekaznovano svoje bogatstvo pa potem preprosto zavarujejo v tujini. Pred kratkim se pa je bil problem, ko je nek politik preživljal počitnice v Braziliji, skupaj z lastnikom družbe, ki je dolgega leta uporabljala sredstva romunskih nacionalnih železnic. Hvala lepa. Hvala lepa, zdaj pa odpiramo razpravo. Gre za pravilo 206, štirje eh, člani. Vse zamenjave so morajo biti prijavljene eh, prej, gre za jasna pravila in še eno pozorilo. Imamo samo 20 minut na voljo za vse skupaj. Imamo zelo dolg eh, seznam govornikov in se upravičujem za tiste, ki bodo razočarani. Kot rečeno, začenjamo s koordinatorji za politični v odboru Libe. Začne gospa Mecula, prosim, eno do dve minuti, če gre še krajše. In vsi govorniki bodo dobili minuto. Saj les, gospa Mecula. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa tudi vsem govornikom. Naj najprej povdarim, da je to razprava, ki jo moramo voditi v našem odboru. Nekaj smo slišali, da gre za nacionalno vprašanje in marsikdo je bil proti, da bi imeli to razpravo. Ampak meni se zdi potrebno v imenu LS naj povem, da je Romunija Evropa, Evropa je Romunija in korupcija je ključni problem Evropske unije. Eh, kršenje pravne države v eni državi članici ni nekaj, kar bi lahko ignorirali in eh, zato bi potrebovali evropski sistem nadzora, ki bi to preprečil. Vsi smo videli ljudi na ulicah eh, Romunije, celotna generacija je predstavila te demonstracije tudi na mobilnih telefonih. Za vse tiste, ki še verjame v evropski projekt, je bilo nemogoče, da bi bili ganjeni. Ti ljudje so se postavili za zadevo in nam povedali in celotni Romuniji, zakaj se zavzema Evropska unija. In zato gre tudi v tej razpravi demokracija, eh, pravica, pravna država. To niso neki arbitrarni akademski koncepti, to so zadeve, za katere so se v preteklosti borili. Eh, varovanje pravne države v vsaki državi članici mora biti eno osnovnih načel Evropske unije če vlada želi razvodeniti ukrepe proti korupciji ali pa um, gre za politika iz Malte, ki ima skrite račune posod po Evropi. Tega ne moremo preprosto ignorirati v preteklo. Kot so zakonodajalci imamo eh, obveznost, da ukrepamo, drugače bi izdali svojo misijo. Naj povem, da tukaj ne gre samo za razpravo o Romuniji, gre za naše kolektivne eh, Eh, pravice in za usmeritev Evrope v eh, prihodnosti. Če želimo, da bodo evropejci še vedno verjeli v Evropo, opriti se moramo politični korupciji ali pa bomo morali biti priča, kako se bo sesul naš evropski projekt. Eh, Birgit Cipl za SND. Hvala lepa, predsednik. Mm, naj se vprašam, ali je še vedno korupcija v Romuniji? Ja. Je Romunija napredovala pri boju proti korupciji v zadnjih letih? Ja. Je trenutna vlada pripravljena nadaljevati z bojem proti korupciji? To je tisto vprašanje, za katerega sem želela konkretne odgovore danes na mesto lepih zgodbic in političnih govorov. Zato imam vprašanje konkretno, tako da bi dobila nekaj več dejstev januarja je vlada bila pripravljena dati eh, predlog eh, za pomilostitev za zaporno kazen nad pod pet let. Eh, to je bilo zelo zanimivo. Zakaj je bilo to predvideno za vse, vsa kazniva dejanja ali je šlo tudi za izjeme. Drugič, slišali smo kritiko, da je zanimivo, vlada pripravljena nehati kaznovati vsakršno korupcijo. Mi lahko <clears throat> kdo pove, a je to res ali pa so tukaj različne stopnje sankcioniranja za različna kazniva dejanja korupcije. Tretjič. E, tukaj je neka dikcija, ki ne razumem v nemščini. Tukaj gre za zlorabo položaja. Kaj to pomeni in v kolikšni meri bo to kaznovano. Zadnje pa so eh, pogoji eh, v zaporih. Vemo, da imamo v mnogih državah članicah eh, dodatne probleme, vključno z Romunijo, mi lahko mogoče nekdo pove mogoče ministr ali poleg pomilostitev predvidevate nove zamisli za to, da bi izboljšali razmere v zaporih. Hvala lepa za EKR, gospa Stevens. Helga Stevens. Najlepša hvala. Kolegice in kolegi. Kot zunanja opazovalka je težko dobiti upogled v zaporih tukaj se dogaja v Romuniji. Dobivam poročila od zunaj, vendar pa eh, se mi vendarle zdi, da je dobro, da vodimo to razpravo. Odzvala bi se na to, kar sem slišala. Na tisoče, sto tisoče ljudi so demonstrirali na eh, ulici, šlo je za nujni odlog, ki ga je vlada napovedala na tajnem zasedanju sredi večera in tukaj eh, je bilo videti, da ne gre samo za komunikacijski problem, ampak da se zdaj skrivajo tudi drugačni motivi. Zato je dobro, da se zdaj zadeva rešuje po običajnem postopku v romunskem parlamentu. Prav tako pa ugotavljam, da se boj proti korupciji dogaja, vendar pa smo slišali tudi veliko eh, kritike, kako so, posame, eh, kako so opredeljena posamezna kaznjiva dejanja korupcije. Poleg tega um, naj ugotovim, da splošna pomilostitev ni primerna rešitev, kot tudi nesprejemanje nekih eh, nujnih ukrepov. Uh, moramo imeti neko pravno gostavost, eh, zadeve se morajo reševati s eh, ustreznimi pravnimi akti. Imamo pa tudi povezave z, med državo in Evropsko unijo, zato je razumljivo, da se Evropska unija zanima za razvoj. Za Alde Natalie Grisbeck. Oui. Merci, uh, merci tout ja, hvala. Hvala najprej vsem govorcem, ki so prisotni danes. Hvala za ta obrazložitve in informacije o tej hudi situaciji v Romuniji. Ampak vseeno obžalujem, da ta seznam ni reprezentativen v tem političnem prizorišču v Romuniji. In res bi si želela, da bi kolegi, ki mogoče niso v tem odboru, tudi vsega, dodali pojasnila, da bi imeli več ravnovesja, to bi si želela. No, zelo malo časa imamo. Seveda, ta razprava ni le romunska razprava, ampak je to res razprava, ki zadeva vse nas, evropejce, kajti slišali smo več komentarjev o tem, koliko je težav v drugih državah članicah in To so vprašanja za vse evropske državljane in za institucije tudi. Zlasti, ko govorimo o neodvisnosti pravosodja in ko govorimo o neutralnosti dela institucij in o tem, kako deluje pravosodje, kaj te danes vidimo, da je to predvsej aktualno pri tej razpravi. Dve vprašanje imam. Najprej prvo vprašanje za vprašanje. Eh, ministra pravosodja, to, kar ste omenili, da je to neustavljiva dinamika napredka eh, institucije Romuniji, to bi rada razumela. Kako ste ločili oblasti? Sicer nisem strokovnjakinja za kazensko pravo, ampak če sem prav razumela, vaše toživstvo sodeluje pri delu obveščevalnih služb, to je ta protokol. Ali imamo ločitev teh oblasti, ja ali ne, in kako to vidite. In drugo bo naslovljeno na komisijo, kajti tu gre za evropsko razpravo. Romunija je država članica, imamo tudi druge države. Komisija je v različnih poročilih o napredku od začetka vstopa Romunije v Evropsko unijo povdarila, da je to pomembno da, uh, ampak da je treba postoriti še veliko. In to smo slišali tudi pred nekaj trenutki. Rada bi vedela, kakšne so prioritete komisije pri teh vprašanjih glede delovanja pravosodja v teh državah. Hvala. Okay. Colleagues, just on timing, just to explain, we will only have interpretation. Samo do 12.40 imamo tolmačenje, toliko, da boste vedeli. Zato, ker mnogi govorniki prekoračajo svoj čas, tako da se morate zavedati, da bomo izgubili tolmače ob 12.40. Eh, naslednji govorniki bodo govorili po eno minuto, potem pa še potrebujemo od ziv govornikov, eh, ministra in ostalih govornikov zato bom skrajšal seznam govornikov. Naslednja je Kornelija Ernst Zague med eno minuto in dvema minutama. Hvala lepa, kar eh, tukaj postaja jasno pri celotni problematiki, da ne gre samo za krizo pravne države, ampak predvsem zaupanja v politiko, ki je izgubljeno. To vidimo povsod. Zelo težko se je poglobiti v celotno problematiko, v tako kratkem času to sploh ni mogoče, pa vendar eh, bi želela nekaj pojasnil. Kot prvo, ne vem pravzaprav, kakšno je stanje glede uh, boja proti korupciji, kaj zdaj velja. Mogoče lahko poveste, kaj zdaj velja v tem boju. To me prvo zanima. Drugo, rekli ste, da je bil ta odlog eh, umaknjen, to vemo, ampak s tem kriza zaupanja ni premoščena. Obstaja kakšno, kakšna možnost, da bo prišlo do nadaljne razvodnitve v mm, predpisih, mogoče lahko to razložite. In potem še eno vprašanje, imamo očitke eh, proti uradu za boj proti korupciji v povezavi z obveščevalno eh, službo. Tukaj naj bi prihajalo do oteženega dela. Lahko nekaj poveste eh, o tem, kar je bilo objavljeno v mednarodnih medijih. Hvala in za zelene. Še vedno prej dogovorjeno, gospa Harms. Hvala, predsednik.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 Vendar pa sem prepričana, zato ker sem lahko obiskala Bukarešto in se pogovorila z mnogimi različnimi ljudmi, ki predstavljajo vlado, civilno družbo in institucije. In sicer, da državljani so državljani Romunije odprli prostor za ponovno pridobivanje za upanja, kar je zdaj ključnega pomena. Evropski parlament se zadeve lotil z eh, to razpravo in eh, ne smejo ostati zunaj tega procesa. Pripričana sem od svojega obiska v Romuniji, da moramo poskrbeti za delovanje inštitucij v Romuniji. Korupcija je beseda, ki označuje marsikaj, vendar pa imajo ljudje razlog, da ne zaupajo v verodostojnost institucij. Najpomembnejše vprašanje za me so, oziroma niso povezana eh, z uradi proti, za boj proti korupciji. Moje vprašanje so povezana s tem, ali različne institucije države resnično upravljajo svojo funkcijo. Ali je zagotovljena neodvisnost sodstva? In ko smo imeli prvo razpravo v Romuniji, smo se odločili, da bomo poslali misijo oziroma pustili bomo odprto vprašanje takšne misije. Naj povem, da je takšna misija ključnega pomena. Hvala lepa. Gospa Winberg za EFDD je zadnja. She's not here. Je ni potem bomo vzeli nekaj članov Libe. Tolmačenje nujno potrebujemo, drugače bodo zadeve postale nepoštene. Imamo pa ga do 12.40. Zdaj bodo spregovorili vsi eh, člani Libe, ki so se javili. Ampak eno minuto, 60 sekund, potem vas bom prekinil. Gospod Šogor je prvi. Hvala lepa. Zelo poseben pr primer eh, kršitve pravne države bi se postavil v Romuniji. Deset let eh, po pristopu je pravosodje še vedno se negativno, kar zadeva manjšine, se to, ta zakonodaja ne izvaja v praksi. Novembra 2016 smo imeli postopek proti uh, eh, mađarski katoliški šoli. Um, Zaprli so ravnatelja, ga dali v hišni pripor eh, zaradi zlorabe položaja, kljub temu, da je bila šola vzpostavljena v skladu z osrednjo zakonodajo. Starši otrok eh, so imeli <laughs> pripombe. Gospod Šogor, imate kakšno vprašanje, sprašuje predsednik. Mislim, da je čas, da bolj kritično pogledamo glede tega, kako deluje pravna država in eh, pravosodje v Romuniji. E, to je dovolj. Po 12.40 ne bo tolmačenje, vas še enkrat opozarjam. Gospod Angvarno, e, bom kratek. Raven ekspertize pri gospodu Alistarju kaže, kakšne so težave Romuni. Omenil je polarizacijo pri gospodarski politiki in druge, ampak če govorimo o pravosodju, žalite tiste, ki so izvoljeni med socialisti. Pravite, da tisti, ki so izvoljeni iz vrst socialistov, niso pošteni, zakaj pravite, da je naša vlada obsedena s kazenskim zakonikom? Mi smo sprejeli izvršne odločbe, pa tudi v parlamentu. Če sem prav razumel, pravite, da so člani vlade preganjani strani urada za boj proti korupciji. Mulțumesc, domnule președinte, o să fiu și... Gospod predsednik, zelo na kratko. Najprej naj čestitam odboru Libe, ker ste dali to na dnevni red. Presenečna sem, ker je toliko neresnic, ki jih slišim tu. In rada bi ogovarjala temu, kar smo slišali o stavnosti vladnih odlokov. Bila sem ministrica v vladi, vemo, o čem govorim. Tudi jaz sem šla na ulice, ko bilo treba protestirati prihajam iz Timišoare, ampak imam konkretno vprašanje za gospoda Levičanova in drugih, za druge, ki so tu, da bi kritizirali neustavnost. 28. augusta 2016 je kanzenski zakonik prenehal pokrivati zlorabe položaja. Zakaj? Takrat niste sprejeli ukrepov, zakaj takrat niste pozvali vlado Čološa, da ne sprotuje tem ukrepom? kako ocenjujete to, da je DNA organiziral razpravo? Next is Mr. Hvala, samo eno minuto imate na voljo. Gospod Pavel je naslednji. Hvala, predsedujoči. Najprej bi pozdravil vaše sporočilo. To je tehnična razprava, ne čustvena. Naj povdarim, da ste rekli, da je eh, romunska zakonodaja dinamična, pa ne priklicljiva. To je res. To najdemo tudi v poročilu MCV za Romunijo. Že včasih vidimo, da so ta poročila le delna, ampak naj vam zastavim vprašanje. Ali menite, da bi lahko imeli tudi druge mehanizme vladnega nadzora? Ali menite, da ti mehanizmi pokrivajo to, kar zajema MCV? Ali se lahko znebimo teh mehanizmov? kajti politično so instrumentalizirani. Čestitke gospodu Alistarju, ker je v opredelitvi pravne države omenil človekove pravice. Ali menite, da represivni organi države spoštujejo temelje pravice ljudi? Hvala. Mrs. McAvey, please. Gospa Makovaj. Thank you, first of all. Eh, hvala lepa. Najprej naj vsem povem, da imamo eh, tukaj tudi ljudi, ki so bili na ulicah v Romuniji in so prišli poslušati to razpravo. Vse, kar počnemo v Romuniji, počnemo v korist eh, ljudi in eh, vsi tukaj morajo razmišljati o tem. Zdaj pa kratka vprašanja gospodu Biru. Katero ime je politika, ki je preživel počitnice v Romuniji? Braziliji z poslovnešem, s katerim je sodeloval v Romuniji. Vprašanje za gospoda Ličana. Kako mislite, da bo izgledala Romunija v naslednjih štirih letih, če upoštevamo, da bomo imeli socialistično vlado na oblasti? In zdaj bom govorila romunsko. In. Sentence. No, preskočili ste v Romunijo in prekoračili eno minuto. Potem ne bom govorila romunsko. V Franciji, Nemčiji in drugot, eh, odkud prihajajo poslanci, mislim, da, da e, nimajo kakšnih težav s politiki, da nimajo ljudi, e, ki so bili obsojeni, je to način za vodenje države. Moram še nekaj povedati, predsednik. Ne, ne morete, ministru ste dovolili pet minut več. Govoril je 15 minut na mesto 10, zato bodite pošteni. Sem pošten, vsak je prekoračil svoj čas, čisto vsak in tudi vi. Gospod Weidenholzer za eno minuto. Hvala lepa, predsednik. Vse nas je prizadelo to, kar se je dogajalo v Romuniji. Ljudje so šli na ulico in vsi so se spraševali, kakšno je sporočilo. Mislim, da je sporočilo jasno v Romuniji in eh, da je jasno tudi nam. Mislim, da ne gre samo za to, da bi zaščitili pravice davkoplačevalcev, gre za državljanske pravice, koliko jaz razumem. In tukaj smo na pravem mestu, da o tem razpravljamo. Zato je ta razprava tudi zelo pomembna. Eh, drugič, seveda. Eh, dnevna politika na to vpliva in eh, da zaradi dnevne politike razpravljamo o tem sedaj. Umiriti moramo žogo in o tem razpravljati, moramo pa biti tudi samokritični. Iz eh, ministrovih besed sem videl, eh, da sicer struktura deluje, ampak pri izvajanju so pač problemi. Na tem je treba delati. To je ključnega pomena. Se pa tukaj pojavlja vprašanje, očitno ne deluje prav delitev eh, oblasti. Me pa zanima, kakšna je vloga obveščevalnih služb pri tem. Kirk. Gospod Kirkos, eh, za eno minuto. Hvala lepa, eh, predsedujoči. Tudi v Grči smo imeli takšne probleme. Odločili se, so se, da bodo bom milostili mnogo zapornikov, tako da se zavedam to vrstnih problemov. Vprašanje za ministra. Kako? Lahko. Država upošteva občutke državljanov, ki sodelujejo v demonstracijah. Slišali smo, da je ustavno sodišče odločilo, da bo, se morajo sprejeti e, ukrepi. Kakšni ukrepi bodo sprejeti za počiščenje države? Hvala lepa, gospod Spinelli. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Naj povem, da imam veliko razumevanja za protikorupcijsko ogibanje. Vse dobro poznam tudi situacijo v Italiji. In ker poznam eh, italijansko situacijo, bi eh, postavila tudi ustrezno vprašanje. To gibanje ali je to tudi politično gibanje. V Italiji imamo naprimer gibanje pet zvezdic, to je politični izraz eh, ljudske volje. Zato me zanima, a je kaj takega možno tudi v Romuniji. Če bo gibanje dobilo neko politično obliko, potem eh, lahko imamo tukaj eh, nevarnost, da bo prišlo do obračunavanja med posameznimi strankami. Gre namreč za celoten politični razred, ki je tukaj na udaru. Gospod Lopes Aguilar, se boste odpovedali svojemu času, potem bomo imeli več časa da, za odgovore. Ne, torej eno minuto. Hvala lepa, moje vprašanje za novega ministra Todorja, novega ministra za pravosodje. Ta odbor ima veliko razlogov, da ga skrbi kakršna kolika šitev delovanja vlad, ko ga je za zlorabo položaja ali kršenje človekovih pravic ali eh, pa kršenje odločitev v zvezi z mehanizmom za zagotavljanje pravne države. To velja tudi za um, sodne odločbe. Dejali ste, da še vedno obstaja potreba po spremembi kazenskega zakonika in uh, zakona o kazenskem postopku in reformirati izvrševanje kazenskih sankcij. In kako lahko zagotovite, da bo to omogočilo eh, izvajanje v skladu z Evropskim središčem za človekove pravice in sodnimi odložbami. Prosil bi še za posebno uslugo tolmačem, ki lahko eh, še nadaljujejo nekaj več minut. Bil bi zelo hvaležen. Predam besedo gospodu ministru, nekaj več eh, časa za odgovor, potem pa prosim ostale za zelo kratek odgovor. Gospod minister, samo 4-5 minut, eh, nimamo veliko časa. Romunščine ne bomo imeli več prevajanja, 4-5 minut, eh, ostale pa bi prosil za eno minuto. Je cele mai sensibile întrebări pentru mine. Hvala lepa. Poskušal bom odgovoriti na najbolj kočljiva vprašanja. Poskušal bom odgovoriti na najbolj eh, kočljiva vprašanja. ki jih je postavil gospod eh, Ogorjano. Nisem strankarski politik. Vprašaj ste me, kako se eh, počutim v takšni strankarsko obarvani vladi. Tukaj ne dajem prednosti nikomu, ne levici, ne desnici. In od mene ne boste slišali nobenih eh, strankarsko-političnih eh, govorov interesi državljanom in varovanje državljanom je nacionalnega interesa v Romuniji, to ni nekaj strankarskega. Postavili ste veliko vprašanj, imam pa štiri minute, poskušal bom odgovoriti prvič, eh, kar zadeva eh, sodbe ustavnega sodišča. Imamo naprimer eh, sodbo, ki jasno pravi, da vlada, da je vlada nujni odlog številka 13 sprijela ob spoštovanju zakonov in drži, da je javni tožilec, da javni tožilec se more preverjati primerno zakonodaje. Vsak eh, javni tožilec pa lahko eh, sproži preiskavo oziroma eh, vloži tožbo, ampak ti odloki niso predmet to vrstnega proučevanja. Potem pa vprašanje glede zaporov. Govorili ste tudi o situaciji v Italiji. Amnestije, torej pomilostitev, je kazensko pravni instrument, eh, ni v zakonodaji samo iz eh, pravnih razlogov, ampak gre za konkretni instrument, ki se kdaj tudi uporablja. Seveda ne želimo uh, pomilostiti in izpustiti vseh zapornikov in Vse smo pri konkretnem vprašanju. Koruptivna dejanja so izključena iz eh, pomilostitve. Zato je moč najti drugačne rešitve. Zapor na kazen ni edina rešitev, to je najbolj radikalna rešitev za kaznovanje. Potem pa zloraba položaja, zelo z, eh, z, splošno naj povem, ne vem, če se bomo še kdaj videli, vendar pa bi rad poskušal odgovoriti na vaše vprašanje. Nisem podajal nobenih eh, vednostnih eh, ocen glede področji, na katera se ne poznam. Pravni okvir lahko damo pod vprašanje, pa vendar bi poskušal konkretno odgovoriti. Odlog številka 13 eh, je imel svoje pomanjkljivosti vendar je, ta, je bil namen tega odloka prilagod, imel namen prilagoditi uh, zakonodajo okoli zlorabe položaja na sodbo ustavnega sodišča. To se pravi, šlo je za poskus ustreznega izvajanja sodne odložbe. In poskušal sem poskrbeti za to, da se vsi zakoni prilagodijo sodbi ustavnega sodišča, tako da ne bomo imeli nobene možnosti napačnega tolmačenja. Gre torej za prilagoditev zakonodaje. In na osnovi 47. člena ustave smo temu tudi zavezani. Tukaj ne moremo spremljati nobenih eh, vrednostnih sodb. To moramo narediti. Imeli smo vprašanje glede zaporov, to, na to sem že odgovoril, potem pa smo imeli še vprašanje eh, vloge obveščevalnih eh, služb. Še enkrat, v državni strukturi so predvidene določene pristojnosti. Obveščevalne službe morajo, zbirati, morajo posredovati tudi informacije o grožnje za nacionalno varnost. To je njihova dolžnost. In to morajo posredovati tudi ustreznim preiskovalnim organom. Obveščevalne službe same ne izvajo kazen, ki jih je preiskal, te pristojnosti nimajo. Pristojnosti se dopolnjujejo. Potem pa še mehanizem eh, pravne države. ne želimo si take obtožbe in zato poskušamo odpraviti vse, zaradi česar je kritika izražena. Ampak vsi ti pogoji niso neki nespremenljivi cilji, ki jih eh, odkljukamo za seznama, ampak se razvijajo še naprej. Samo kakšno minutko še. Gre pa tudi za vprašanje zanesljivosti. Če je nek minister predmet kazenske preiskave, mora imeti tudi pravico, da se ga posluša in za zaključil. Moramo zaključiti. Mm, program je. Yeah bil tako zasnovan. Večina vprašanj je namenjena ministrov in tako je, zato smo program ustrezno oblikovali. Koordinatorje Libe eh, smo se dogovorili, da bomo dali ministru možnost odgovora. Za ostale bomo imeli še po eno minuto. Prosim, da ne prekinjate, ker nam še kradete že tako manjkajoči čas. pravila pravne države in varstva človekovih pravic eh, bomo spoštovali, nismo sprejemali ustreznih eh, odlokov. In tudi eh, pristojni organi spoštujejo zakonodajo na ustrezen način po posvetovanju civilne družbe. Vsak ima eno minuto, vključno z vsemi vprašanji, ki so bili, bila postavljena vam. Začenjamo z gospodom Avramom, gremo po vrsti. Kot ste bili na začetku, eno minuto prosim. Hvala lepa. Gospa Grapini je postavila vprašanje glede neustavnih vidikov, ampak to pravzaprav ni bilo vprašanje parlament je poskušal z zakoni prepovedati to, kar bi moral storiti. Gospod Elisar je naslednji, če želite kaj povedati. Dve vprašanje ste bili postavljeni. Nekdo je rekel, da imam težavo za pravosodjem. To ni res. moji kolegi, moji družinski člani. So bili napadeni strani prejšnjega režima, pa sejska, ampak vsi so bili oproščeni na sodišču in eh, vse te sodbe so bile sprejete v mojo korist. Tudi v drugih evropskih državah boste srečali ljudi, ki prihajajo iz civilne družbe, ki niso ravno najbolj povoli politikom. Je za vprašanje človekovih pravic v eh, prisodnih postopkov v Romuniji, če se spoštujejo ali ne. Največji problem je, da se načela ne uporabljajo enakopravno na vseh eh, sodiščih, eh, na nekaterih sodiščih se sprejemajo tudi vrednostne sodbe, kar vodi v selektivno pravosodje, kar ima tudi nadaljne posledice. nekatere zadeve se obravnavajo ob spoštovanju človekovih pravic, druge pa ne. Hvala lepa, gospod eh, eh, profesor Lišano. Eno minuto. Največja drama, ki se dogaja v Romuniji, je trenutno, po mojem mnenju, ta prepad med političnim razredom in državljani. Državljani poznajo odgovornosti politikov, politiki pa se zato ne brigajo, drugače ne bi eh, dovolili, da so mase ljudi demonstrirali cel mesec, pa politika ni odreagirala na ustrezen način. Cilj za nujnim odlokom ni imel pravka za reformo eh, zakonodaje. Šlo je za prikrivanje dejstve, šlo je za prikrivanje situacije v javnih institucijah, eh, ki delujejo na sramoten način. Preiskave so se sprožile po vsega, pritožbi zaradi izginutja dokumentov po objavi tega odloka. Ni. Ni odvisno so to eno vprašanje, kaj je zagarantirano, kaj ne. Tudi ne, ampak najhujše je, da celo ustavno sodišče v Romuniji ne deluje tako, kot bi moralo. Hvala lepa. Zdaj moramo zaključiti za to razpravo. Gospod Biro še mora odgovoriti na eno vprašanje, eno minuto. E, hvala lepa. Govorili smo o pogojih v romunskih zaporih, ki so grozni od leta 2009. Vlada sploh ni vlagala ničesar v zapore, kar bi morala eden od razlogov eh, za sprejem enojnega odloka vlade je bil, da bi lahko izpustila določene zapornike, vendar pa je nerodno to govoriti, zaradi tega, ker je osnutek zakona govoril o pogojnih kaznih. Ne vem, v kolikšni meri bi se situacija izboljšala. Vsekakor eh, vsebina dokumentov ne kaže na to. Če dovolite, bi odgovoril gospe Makovaj. Oseba, ki je preživljala svoje počitnice v Brazilju, je to storila v eh, spremstvo poslovneža. Zaključujem zdaj to javno razpravo. Koordinatorji odbora Libe bodo glede na to, o čemer smo razpravljali danes, sprejeli odločitev glede tega, ali bomo poslali delegacijo v Bukarešto. To eh, bo odločitev, ki bojo sprejeli koordinatorje Libe na osnovi te izmenjave mnen. Vsem se zahvaljujemo za to, da ste v uri in pol uh, izpeljali ta hearing. Hvala lepa za disciplino, hvala lepa vsem eh, govornikom, članom, še posebej tistim, ki niso dobili besede.